Predlagam, da začnemo z naši, našo sejo. Na začetku bom predsedoval jaz, ker je predsednica Marita eh, v zamudi zaradi zamude leta. Eh, Um, ampak to kljub temu seveda ni noben problem, kar zadeva tolmačenje. Um, je zagotovljeno tolmačenje vse jezike razen v bolgarščino in v hrvaščino in tolmači želijo podati naslednje sporočilo in sicer poteka 37. dan protestne akcije proti enostransko sprijetim neupravičenim in um, neuravnoteženim delovnim pogojem in zato zagotavljamo tolmačenje samo do predvidenega konca seje ob 12.30 uri, ne pa, če bi prišlo do prekoračitve seje. Torej, preden gremo na dnevni red, želim čestitati francoskim kolegom, čeprav mi je seveda zelo žal, kakšen je bil izid. Um, ampak eh, v finalu jih bom seveda podpiral, kot evropejc pa smo seveda uh, zadovoljni, ker bo na vsak način uh, zmagalo evropsko moštvo, moštvo. Sedaj pa k dnevnemu redu. Torej, imamo um, za pisni, sprejeti zapisnikov z prejšnjih sej, potem poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih v teku. Um, in sicer potekajo eh, uh, pogajanja o Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu, potem za izboljšanje življenjskih in delovnih razmir in o Evropskem centru za razvoj poklicnega usposabljanja. Um, en trialog je potekal uh, 10. julija in sicer z avstrijskim predsedstvom. In informacija je, da je pogajanje potekalo v konstruktivnem ozračju s so zakonodajalci, se pravi, da se kaže kompromis v številnih vprašanjih, nekaj zadev pa ostaja še odprtih, ki pa so ključna in eh, ki jih je treba razrešiti na naslednjem trialogu, ki je eh, predviden. 18. Eh, septembra. Torej, to je bilo poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih in sedaj smo že pri peti točki. Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Mm, to je dosje, s katerim smo se že ukvarjali, eh, kajti tu gre pravzaprav za tretji eh, sklop um, rakotvornih in mutagenih snovi in takoj dajem besedo um, poročevalki Lauri Ajay. <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, dobro jutro. Zelo sem ponosna, da sem lahko poročevalka za tretji del direktive o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovim mutagenim snovim pri, do, pri delu. Doslej smo, po moje, opravili odlično delo s tem, da smo v prejšnja dva dela uvedli um, zgornje meje za več kot 20 uh, eh, snovi in danes um, smo dodali pet rakotvornih snovi. In moj pristop je bil, da se zagotovi največja možna zaščita delavcev, ne pa da bi um, stroški preveč obremenjevali mala in srednje velika podjetja. Ta dva vidika je možno povezati s tem, da se um, omogočijo organizativne prilagoditve in se zato zagotovi eh, prehodno časovno obdobje. Za berili, na primer, sem predlagala prehodno obdobje se, sedem let na mesto pet, kot je to predlagala komisija, ne, da bi eh, spremenila zgornjo mejo da bi podjetja imela več časa, da se prilagodijo in da jim ne bi bilo treba proizvodne seliti drugam. Razen tega so potrebne kontrole, torej redne kontrole. Pri kadmiju smo postavili eh, mejno vrednost, ki jo predlaga komisija, vendar preciziramo, da tam v podjetjih, kjer obstaja eh, izpostavljenost delavcev kadmiju, da je zdravnik ali zdravstveni organ, da morajo izvajati sistema, sistem, sistematično biospremljanje. Um, naprimer, kadmi v urinu, um, dva mikrograma sta mejna vrednost. Um, za 8 ur pa 0,004 mikrograma pri ostalih treh substancah in sicer arzinovo kislino formaldehid in metilen bis sem postila um, zgornje meje komisije nespremenjene um, in tudi zdravstvene organizacije, ki zastopajo delavce, se strinjajo s temi menjimi vrednostmi, um, ker um, v nekaterih državah članicah se gospodarstvo počasi razvija, je treba pomagati predvsem MSP-jem, da se prilagodijo tem novim menjim vrednostim, kar morajo seveda tudi investirati in to vpliva na njihove proračune. Torej, komisija se je tudi že angažirala in tudi mi smo za to, da um, vključimo tudi um, nevarna zdravila, predvsem citotoksična zdravila v to direktivo in sicer v prilogi ena, kjer se izredno govori o um, substancah, osnovih, ki um, vodijo, ki so mogoče, mora biti rakotvorna. Uh, torej, um, študije kažejo, da naprimer delavci v bolnicah, eh, kjer, eh, eh, ki, manipu, ki, ki delajo s citotoksičnimi zdravili, um, da je nevarnost trikrat večja, da bolijo za rakom, naprimer levkemijo in citotoksična zdravila um, tudi vodijo na, uh, spla, uh, k temu k spontanemu splavu v, v določenih primerjih in 2200 novih primerov leukemije je na leto. Veliko zdravstvenih delavcev im, mm, ima eh, spontan splav ali um, so, novo, um, so dojenčki potem imajo določene težave, torej direktiva. Um, želi odpraviti to izpostavljenost eh, rakotvornim in mutagenim snovim, da bi prepričili um, rak in z njim povezane bolezni. Um, odprava citotoksičnih zdravil ali nadomestilo z manj nevarnim zdravilom v zdravstvenem sektorju ni izvedljiva in to ne v neposrednji prihodnosti. In zato naj bi delodajalci uporabili tehnološki zaprt sistem za eh, proizvodnjo in tudi za odstranjevanje nevarnih snovi. Torej, zaprti sistemi eh, na področju zdravstva so zelo eh, učinkoviti za odpravo nevarnosti, vendar se ne uporabljajo end-to-end -end in so včasih uporabljeni samo deloma v pri pripravi uh, zdravila. In zato je treba investirati v nove sisteme, eh, ki so zaprtega značaja, tako da bodo ti funkcionirali tako pri pripravi nevarnih snovi, zdravil, kjer so tehniki najbolj izpostavljeni in tudi pri čiščenju in odstranjevanju oziroma pri prevozu teh zdravil, kjer so vsi zdravstveni delavci potencialno izpostavljeni. To je pristop, ki sem ga izbrala za to poročilo. In tako kot tudi že v treh prejšnjih direktivah sem odprta za sodelovanje z vsemi, tako da bo tudi ta zadnji del najbolj tako učinkovit kot le mogoče. Za ELS dobi besedo, eh, oziroma bom jaz eh, nekaj povedal, ta tretji del um, je zelo pomemben in eh, kaže, da je treba se držati stališča, ki smo ga zauzeli že pri prvem in drugem delu. In zdi se mi, da je to na vsak način pomembno, da se upoštevajo pri reviziji tudi nove snovi in eh, metoda. Um, temelji predvsem tudi na mnenju socialnih partnerjev in to je eh, na vsak način nujno, delamo na ta način in razen tega je pomembna tudi dinamika, ki smo jo imeli pri drugem delu in ki jo je treba ohraniti tudi sedaj tu v Evropskem parlamentu, tako da bomo čim prej prišli do trialoga s so zakonodajalci, torej čim prej zato, ker želim, da bi eh, tretji del eh, končali še v tem mandatu, zato ker vemo, da se pripravlja tudi že četrti del in zato bomo lahko um, tu šli v nek trajen proces. Vendar nekaj elementov uh, želim kljub tem omeniti. Mislim, da to poročilo um, omogoča konkretno napredovanje, mislim, da moramo upoštevati predvsem tudi sektorske realnosti, torej tipa podjetja in tu minim, mislim predvsem na MSP-je. Obenem pa tudi ne moremo akceptirati, da bi imeli različno zaščito glede na tip eh, delojemalca. Torej, treba je zagotoviti um, enako zaščito za vse, čeprav um, so predvidena prehodna obdobja. Torej, kar zadeva citotokčni zdravila, pa sem malo rezerviran. E, ne tako, kar zadeva obseg te problematike, um, kaj ti tu potrebujemo res rešitev, ampak malo se bojim, da bo to vprašanje malo preveč kompleksno, da bi eh, to lahko rešili v tem okviru, predvsem, ker se je treba tudi vprašati, eh, katera sredstva so najbolj primirna za to, da se odzovemo eh, na nujnost zaščite delavcev, ki eh, ravnajo s temi snovmi. Torej, na koncu želim povedati, in to se mogoče zdi eh, čudno. Um, v predlogu bom um, ponovil to, kar smo povedali tudi pri um, izpustih iz dizelskih motorjev. Mislim, da bo to pomembno tudi v, um, v času avstrijskega predsedstva. To se nanaša sicer na drugi del, ampak če ne bo možno tega urediti v drugem delu, bom isti predlog spremembe uložil tudi za ta tretji del direktive. Potem je na vrsti za socialiste in demokrate gospa Bitlen. Hvala, gospod predsedujoči. Um, gospa Ulfskog um, se opravičuje, ker je imela težave z letom. Včeraj zvečer povedala bom nekaj besed v njenem imenu. Prvič, želi se seveda zahvaliti poročevalki Adžeji za poročilo. Najlepša hvala. Iz vidika Marite je bil predlog komisije zelo dober in ne vidi potrebe po spremembi tega predloga, kajti to je temeljilo na um, sporazumu med socialnimi partnerji in ustreznih nasvetih, kar zadeva kadmi in berili. Um, um, potrebuje več časa za uh, posvetovanje s socialnimi partnerji in strokovnjaki, kar zadeva um, nevarna zdravila. Um, Mrdita Ulfskog. Eh, deli skrb, zaskrbljenost Adžaje za izpostavljenost delavcev torej nevarnim zdravilom. Komisija naj bi si to ogledala že v prejšnjih revizijah, vendar eh, ima tudi težave, da eh, različna zdravila vključimo v prilogo ena te direktive v tej fazi. In sicer zato, ker um, socialni partnerji in tudi skol niso imeli možnosti oceniti tega predloga. Ogledala si je seznam zdravil, ki naj bi jo pokrivala ta direktiva po mnenju poročevalke. Naprimer, eh, na tem predlaganem seznamu najdemo estrogen, progesterinske kombinacije, progesteron, ki se nasplošno uporablja za medikacijo nadzora porodov. Če bi to zdravilo vključili v zakonodajo, bi to pomenilo, da se eh, omeji eh, dostop eh, žensk do tega zdravila, kar zadeva kontracepcijo. Kontracepcijo. Torej, pomembno Eh, razen tega imamo seveda tudi eh, člene direktive 4.4.1, eh, naprimer, ki to pokrivajo. Se pravi, da je delo, da je očeva odgovornost, da nadomesti nevarne snovi v vsakem primeru. In to je zelo nevarna določba zaradi nevarnosti, zaradi narave teh zdravil. Um, Marita ne bo podprla nobenega predloga sprememb, ki bi um, oslabilo člene e, te direktive, predvsem, ko gre za krepitev e, zakonodaje v prvem delu. Z vidika uskok e, si je treba ogledati vsako zdravilo posebej poglobljeno, tako kot smo to storili tudi z drugimi snovmi doslej. Ta proces um, traja nekaj časa. Eh, kaj ti vključitev v CMD ima daljnosežne posledice. Če snov ni primirna za CMD, so druge zakonodajne možnosti na področju zdravstva in varnosti. Lahko bi prosili tudi komisijo, da si pregleda posamezna zdravila, kaj ti oziroma snovi, to je bilo tudi v preteklosti že zelo uspešen prispevk um, pristop. Um, kar zadeva predlog, uh, da eh, podjetjem uh, omogočijo davčne olajšave pri uvajanju tega, tega ona ne podpira. Države članice lah, to lahko storijo, če želijo, ampak EU ne more um, uh, prisiliti države članice, da uh, omogočijo te davčne olajšave. Um, in v predlogu spremembe um, 21 in 22 piše naprimer probably in tako naprej in tudi to je um, nekaj, kar vodi do pravne negotovosti, ali je snov v direktivi ali pa ni v direktivi, ker eh, je Marita predsedujoča um, želi eh, opozoriti tudi na postopkovno vprašanje kar zadeva nevarna zdravila. E, tu, e, tu mora sodelovati tudi odbor INVI in sicer bolj kot je bil, dok, bil vključen doslej. Javno zdravstvo, zdravstvo in predvsem farmacijski proizvodi so tudi v njihovi pristojnosti. Hvala. Hvala, gospod McIntyre. Uh, <clears throat> thank you. Vele gospod predsedujoči, um, pozdravljam to tretjo fazo CMD-ja in se želim zahvaliti poročevalki za opravljeno delo. Rekli smo že prej, um, Mejne vrednosti iz predloga komisije temelijo na večletnem delu, na ustreznih pregledih in um, gre za ustaljen proces določanja zgornjih meja in zato jih naj ne bi samovoljno spreminjali. Menim, da mora biti naš cilj, da imamo čim nižjo raven um, Torej, pod tem, kar piše v zakonodaji, države članice naj bi spodbujale podjetja, da se trudijo za najnižje meje, najnižjo raven, ampak eh, ni pa dobro, če določimo tako nizko raven, da prisilimo podjetja v to. In mislim, da gre predvsem za to, da jih moramo spodbujati k temu. Bila sem presenečena, da CMD2 ni v točki dnevnega reda 4, kaj je CMD2. Druga faza je po mojem mnenju še vedno predmet med institucionalnih pogajanj, torej ta pogajanja se še niso zaključila. Uh, in sedaj nekaj, nekaj bolj splošna zaskrbljenost, ne glede na to, kaj si želimo v CMD3, smo se trudili, da bi imeli konsistenten proces, torej zaključili smo CMD1 in to, kar smo se naučili in kar smo vključili v ta pogajanja, je Eh, potem prišlo v drugo fazo, prišlo v drugo fazo in mislim, da je treba kompletno zaključiti drugo fazo eh, z ali brez dizla. Vem, da je to vaša največja skrb, gospod predsedujoči, in da gremo potem šele v uh, eh, CMD 3. Torej, ni mi žal, da začenjamo ta postopek, vendar sem zaskrbljena, da moramo najprej zaključiti pej, kajti to je proces, eh, iz katerega smo se učili. Torej, učili smo se iz prvih izkušenj, potem smo dodali nekaj, kar je prej mogoče manjkalo in sedaj um, bi mi bilo žal, če bi to. Um, nadaljevali usporedno, ne pa zaporedoma, tako kot smo s tem začeli. Dobro, začeli bomo ta pogajanja, ampak eh, ne moremo eh, sprejeti zaključnega stališča eh, v zvezi s CMD3, preden končamo CMD2. Sedaj pa nekaj osebini. Kako mirimo izpostavljenost kadmiju, tudi tu sem malo zaskrbljena in podpiram um, um, tudi monitoring, ki ga predlaga in sicer za zagotovitev varnosti delavcev. Nekateri mi pravijo, eh, da ne zadostuje, če eh, se miri samo um, prisotnost, kar mi je v zraku, temveč da se res. Uh, to meri tudi v urinu, tako v seču, tako kot je bilo rečeno. S tem se strinjam. Um, nekatera podjetja so izrazila uh, probleme ne samo um, v zvezi s kadmijem, temveč tudi berilijem in formaldehidom, ampak um, In zato se sprašujem, ali naj bi kot odbor vprašali IPRS, da opravi eh, oziroma si ogleda oceno učinka, ki jo je pripravila komisija in to ne velja samo za ti snovi, temveč tudi za druge posebej pa za kadmi. Mogoče bi si to lahko ogledala še ena skupina strokovnjakov, torej to oceno učinka, ki jo je pripravila komisija. Um, torej, kar zadeva dialog za CMD2, um, v juniju je to potekalo sem v stiku z avstrijskim predsedstvom in septembra naj bi bil naslednji dialog. Gospod Enrikeš, šampon. Hvala, gospod predsedujoči. govoril bom v jeziku Cervantesa. Hvala. Pri tem besedilu gre za tretji del prizadevan, tako kot eh, so predstavili, eh, videli tako predstavniki komisije, kot tudi parlamenta, torej gre za prizadevanja, da se um, zmanjšajo tveganja za delavce na delovnem mestu. Uh, in to se mora dogajati kontinuirano. Um, torej, um, moramo se prilagajati napredku um, v tehniki, pa tudi um, zmogljivostim in sposobnostim ponuditi zaščito. Seveda si želimo popolno zaščito, ampak včasih tudi ne nobene zaščite. Zato se moramo ustrajno uh, ukvarjati s to tematiko in zato smo tudi zadovoljni s eh, predlogom komisije, pa tudi s poročilom poročevalke. In mislim, da bomo na vsak način prišli do pozitivnih rezultatov. Vendar ne smemo eh, biti preveč perfekcionistični, temveč moramo delati tudi razmeroma hitro in to je gotovo tudi v interesu gospe Adžeje, ne samo predsedujočega. Zato eh, moramo, si moramo ogledati izkušnje iz prvih dveh faz, tako da ne bomo postali preveč ambiciozni in v stvar spodletila zaradi praktičnih ovir. Pri drugi skupini je šlo tudi za dizel, za izpuste, dizelske izpuste. Takrat sem se strinjal, da se vključi dizel in pri tem tudi ostajam, vendar če bo izkušnja pokazala, da je bo diesel vse zablokiral in da bo um, trialog um, zašel slepo ulico in bi se situacija za delavce zaradi tega lahko poslabšala, potem ne vem, ali je dobro, če tudi v tretji skupini pride do takšne blokade. Moramo razmišljati bolj praktično in diesel je bil samo primer za to. In zato moramo bolj eh, upoštevati to, kar je izvedljivo in kaj ne. Sedaj pa nekaj o tehničnih vidikih. Podpiram to, kar je bilo rečeno, tudi v zvezi s kadmijem in tehničnim. V zvezi s tehničnimi vidiki želim povedati, da se vsi učimo, uh, Eh, nismo vsi v tako srečnem položaju, kot je Marita, da smo strokovnjaki, moramo prisluhniti s socialnim partnerjem in drugim akterjem, da zagotovimo pravilno ravnovesje in da izboljšamo direktivo na smotrn način, pri čemer je direktiva že zdaj dobra, kar zadeva citotoktične proizvode in zdravila. Tu je pomembno naslednje. No, ni treba razlikovati, ali nekdo dela v uh, rudniku ali v laboratoriju, temveč gre tudi za, gre za stik s temi snovmi. In na tej osnovi naj bi začeli dialog. In pripravljeni smo podpreti vse, kar. Um, pač najbolj zagotavlja, najbolje zagotavlja zaščito delavcev. Vse pa mora biti seveda tudi v praksi izvedljivo. In ne smemo dovoliti, da se vse zablokira, kajti moramo zaključiti vse faze. In trenutno govorimo o treh fazah. Sicer pa lahko rečem, da je seveda naloga Adžeje, da se posveti tudi ekonomskim vidikom, naprimer posledice za MSP-je in to je tudi zelo skrbno storila. Tako da bomo lahko govorili o ukrepih, ki bodo omogočala, omogočali um, podjetjem um, oziroma delavcem, da jih res ščitijo in da ne bo nastale neke vrzeli. Lahko gradimo na obstoječem, na vsak način pa je tudi to poročilo dobra podlaga za nadaljne delo. Hvala. Hvala za goje, gospod Jarik. Hvala, gospod predsedujoči. Želim najprej pozdraviti delo kolegice Laure Žeje za ta tretji svežen za omejevanje izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovim. Tu želim povedati, da evropski sindikati si, si prizadevajo za nove zgornje meje za 50 snovi do leta 2020, tako da je pred nami še veliko dela. Seveda je v naši odgovornosti in tudi naša vloga je, da ščitimo vse delavce brez izjeme. Kar zadeva citotokčnice, toksična zdravila, to, ta vključitev je ustrezna, kajti to so um, um, Eh, zdravila, ki se uporabljajo proti raku, ki pa uh, vseeno pomenjajo eh, tudi izpostavljenost rakotvornim snovim in predvsem za zdravstvene delavce, za tiste, ki jih pripravljajo um, ali ki jih odstranjujejo, so citotoksična zdravila prav ujvi strup in zato je po moje pomembno, da uh, Eh, okrepimo protokol o njihovi uporabi, da najdemo eh, tudi nadomestila za njihovo uporabo in da se omeji čas izpostavljenosti, kar zadeva zgornje meje 8 eh, ur na dan in 40 ur na teden. To je dobra rešitev, to so potem določene ovire, kajti zdravstveno osebje pogosto dela več več ur in so zato um, dalj časa izpostavljeni tem zdravilom, ki so prav tako rakotvorna. E, torej, potem, kar zadeva finančno pomoč za prehod, eh, to lahko podpremo in um, analiziramo, vendar ne smemo izgubiti eh, izpred oči najbolj pomembnega vidika in sicer zdravstvene zaščita. In zato um, nismo zato, da se um, priberili v prihodno obdobje podaljša z 5 na 7 ur, tu imamo določene dvome. E, naša naloga je, da preprečimo tveganja in da um, se pri tem um, poslužimo tudi uh, do uh, eh, gnan uh, eh, zdravstvene stroke. Um, podpiram predlog, ki uh, ga je podal predsedujoči in sicer, da ne pozabimo na to, da je treba ponovno vključiti tudi eh, predlog spremembe v zvezi z dizelskimi izpusti. Sicer še nismo dosegli soglasja o tem, ampak mislim, da moramo javnost eh, ti predstaviti ta velik problem, javnost opozoriti na to. Kaj ti tu? Eh, to zadeva zelo veliko ljudi na delovnem mestu in mislim, da nikoli ne smemo, um, ne smemo um, se spraševati o stroških eh, za zaščito zdravja. Gospod Olsen je na vrsti naslednji. Much, uh, uh, chairman, hvala, predsedujoči. Hvala, gospod Roland. Hvala lepa tudi poročevalki za zelo dobro poročilo. Z veseljem sem danes tukaj in eh, se z vami v tem odboru pogovarjam o obravnavani tematiki. Vidim, koliko znanja je tukaj in koliko razumevanja tudi za ta dosje. Torej, kot sem že povedal, kratek bom, tri stvari bi izpostavil. Najprej ponovil bi, da gre za fantastično direktivo. Izredno močna je, ko je neka snov zajeta, v direktivi avtomatično velja zahteva po substituciji in ta zahteva ni omejena nikakor drugače, kakor samo s tehničnimi omejitvami, torej nobenih ekonomskih pomislekov ni. Ko je snov enkrat na seznamu v tej direktivi, jo je treba zamenjati in to je seveda ogromna uh, odgovornost za zakonodajalca in tudi za komisijo, ki pripravlja predlog. Zato tudi gremo skozi tako strok proces, upoštevamo znanstvene nasvete, imamo tripartitni dialog s socialnimi partnerji, hkrati pa tudi uh, oceno učinka in potem uh, so zakonodajalca resno obdelata zadevo. To pa pomeni, da mogoče včasih ne napredujemo tako, hitro, kot bi si mnogi deležniki želeli. No, ampak treba spoštovati ta postopek, tako da zagotovimo, da bodo res upoštevani vsi vidiki. To je bila prva stvar, ki sem jo želel izpostaviti. Druga točka se nanaša na vprašanje, ki ste ga omenili že vi, predsedujoči, pa tudi mnogi drugi. Gre za to, da je treba zagotoviti, da bo posodabljene te direktive postalo postopek, ki bo reden in sprejet. Komisarka Tisen in predsednik Juncker sta to podprla kot pomemben element socialnega stebra. V okviru te legislature je treba zagotoviti, da bo šlo za postopek, ki se ne bo kar končal. Nadaljevali bomo še z naslednjimi sklopi četrtim, petim, šestim, sedmim, ampak za to potrebujemo tudi dovolj časa. Mnogi ste tudi omenili, da je pomeni, pomembno, da v okviru tega mandata zaključimo z drugim in tretjim sklopom. To je torej politična odgovornost v rokah sveta in pa Evropskega parlamenta. Lahko rečem, da je bil svet doslej zelo pozitiven, naklonjen uh, predlogu komisije, delovali so hitreje kot eh, na drugih področjih pri sklepanju splošnega pristopa. No? Tretja točka pa se nanaša na citotoksična zdravila. To vprašanje komisija jemlje zelo resno. Komisarka Tisen je osebno zelo eh, angažirana pri vsem tem. Ključno je, da najdemo izvedljivo rešitev, kako pomagati vsem tem 12 milijonom uh, Uh, upletenih delavcev. No, to je bilo izpostavljeno že v okvirni direktivi, ki ureja uh, varnost in zdrave pri delu. Imamo smernice, no, ampak komisija je zavede, zavezana iti še dlje. No, ampak če bi neko skupino zdravil zajeli s to direktivo, bi uh, to pomenilo tudi nekaj pomembnih pravnih in političnih pomislekov. Kaj ti ne bo šlo samo za tehtanje med dobičkom podjetij in pa zaščito delavcev, temveč bo šlo za ravnotežje med zaščito delavcev in pa učinkovitostjo oskrbe oziroma skrbi. Tukaj se postavlja pravno vprašanje, kako to mešanico pokriti z direktivo. Naša pravna služba ima s tem kar nekaj težav. Hkrati pa gre tudi za poročilo, ki je dobro odraženo oziroma za vprašanje, ki je dobro odraženo v poročilu, kako tehtati v direktivi. Kot je bilo povedano, direktiva je avtomatična. Če gre za oceno učinkovitosti uh, oskrbe, s tem tudi precej spreminjamo direktivo, pa tudi način obravnavanja drugih snovi. Torej, šlo bi za nek nov pristop, tako da bi to povzročilo pomembne pomisleke, tako pravne kot tudi politične. Seveda pa potrebujemo tudi ustrezno analizo vseh učinkov, kaj bi pomenilo, če bi ta zdravila vključili v direktivo. Hvala lepa, predsedajoči komisije. Hvala lepa, gospodžija. Hvala, komisija. Hvala, želim se zahvaliti vsem, tudi komisiji, za um, priporočila um, v tej prvi obravnavi poročila. Um, na vsak način uh, je možno to poročilo še izboljšati. Mislim, da je to pač podlaga, ki, je, ki jo je možno izboljšati z prispevkom vseh Um, nekateri so izrazili določene skrbi, predvsem kar zadeva um, nevarna zdravila. Tu ne govorimo o nadomeščanju zdravljenja, ki danes uh, omogočijo zdraviti številne e, bolne ljudi v Evropi, temveč e, gre za pripravo, za embalažo, za odstranjevanje uh, in tu je treba poskrbeti za ustrezno zaščito za tiste, ki uporabljajo ti, ta zdravila, ki seveda rešujejo življenja in ki jih ni mogoče kratkoročno zamenjati, ampak treba je zagotoviti ustrezno ravnanje z njimi in zato sem lahko. M, mm, torej, jaz sem. M, To zasnovala bolj eh, pozitivno um, nisem znižala teh zgornjih meja. Um, Seveda je cilj, da se rakotvorne snovi popolnoma odstranijo za zaščito delavcev, ampak tam, kjer obstaja možnost, da prohodno obdobje vodi do um, začetka uporabe novih snovi, um, tam sem tudi opozorile na to možnost, torej zato naj bi se podaljšalo prihodno obdobje, tako da podjetja ne bodo prisiljene zapriti eh, svoje dejavnosti. Naša naloga kot zakonodajalci je jasna. Um, um, zdravje nima cene, tako kot je pravilno povedal gospod Enrik. Če eh, bi bila cena ta, da eh, delavci izgubijo delovno mesto zaradi preselitve proizvodnje, potem pa moramo seveda se potruditi, da um, zagotovimo te zamenjave na ustrezen način. Um, posvetovala sem se tudi s predstavniki delavcev in tudi um, delodajalcev. Nimam nobenega interesa um, v katerikoli smeri, temveč gre za zaščito zdravja delavcev, seveda tudi za zdravje podjetij, za um, blagostanje, vendar ne na račun zdravja delavcev. Torej, vsi so bili vključeni v ta postopek postopek. In zato vas še naprej prosim za vašo podporo da, eh, in za vaše prispevke, tako da eh, bo ta predlog še boljši. Po moje imamo dobro izhodišče, končni rezultat pa je lahko še boljši. Eh, hvala lepa, nisem videl, da gospod Simon prosi za besedo. Beseda je njegova. Hvala lepa, gospod predsednik, to je zelo prijazno čestitke poročevalki za odlično in pogumno delo. Zlasti glede izpostavljenosti delavcev v zdravstvu citotoksičnim zdravilom, tveganja dolgoročne izpostavljenosti so bila dokumentirana več kot 30 let in znanstveniki to potrjujejo vsako leto na tisoče. Um, zdravstvenih delavcev um, trpi zaradi leukemije, zaradi reproduktivnih težav in to je popolnoma nepotrebno. Predlogi sprememb, ki jih predlaga uh, poročevalka, bodo pomagali tem delavcem. Seveda gre tukaj za majhno število uh, zdravil, ampak uh, gre za tista najpomembnejša, ki jih je opredelil IRC gre za izpostavljenost uh, pri delu in uh, ta zdravila povzročajo uh, raka pri milijonih bolnikov vsako leto. Potrebujemo torej ustrezno podprto oceno, znanstveni dokazi uh, so na voljo že več desetletij in dobro bi bilo, če bi to vključili v CMD3. Tudi um, nacionalni in evropski, uh, Evropske zveze sindikatov, potem akademski strokovnjaki, skupine pacijentov, vsi ti so sodelovali in vsi želijo, da se ukrepa zdaj. Ne enkrat nekje v obljubljeni prihodnosti, pri nekem prihodnem parlamentu ali komisiji, temveč zdaj. Pri CMD2 uh, potrebujemo nadaljne predloge sprememb, da obravnavamo tudi citotoksična zdravila. Komisija ni pripravila nobenega predloga za obravnavanje tega vprašanja, enostavno je samo a, ponovila, da je izdala smernice. To pa je bilo leta 2010 in te smernice je treba zdaj posodobiti zaradi tehnološkega napredka. Smernice komisije so konec koncev samo uh, svetovalne narave in uh, konec koncev potrebujemo zakonodajo, kajti obstaja nevarnost, da če se ne bo ukrepalo zdaj in če komisija ne bo ukrepala čez dve leti, čez štiri leta, čez deset let, bomo še vedno sedeli tukaj še kakšno desetletje, vsi govorniki bodo govorili, kako pomembno je vse to, ampak nihče razen poročevalca pa ne bo uh, konkretno povedal, kaj se bo storilo zdaj. Hvala. Hvala lepa. 4. september je skrajni rok za predloge spremembe, 18. oktober pa bo glasovanje. Eh, sedaj pa gremo do, k točki 6 našega eh, dnevnega eh, reda za poslovanje in socialne politike v evroobmočju. Besedo za 10 minut takoj dajem eh, gospodu Svenu Langtajku. Opravičujem se zaradi eh, izgovorjave. On je eh, vodja enote raziskovalnega centra. Hvala lepa, predsedojoči. Hvala lepa tudi za tole priložnost, da predstavimo pregled socialnih kazalnikov. Poglejmo, če tole deluje. Zadnjega novembra eh, smo eh, razglasili Evropski stebr socialnih pravic v Göteborgu. Eh, tukaj je šlo za zaveze 20, glede 20 pomembnih gradnikov za delojoč trg dela. Predsednik Juncker je govoril od pravice do poštenih plač, do pravice do poštenega učenja in tako naprej. gre za to, da potrebujemo ustrezne pravice v hitro spreminjajočem se svetu. V Evropskem semestru smo imeli zimski svežen, ki je bil objavljen na začetku marca. Pregledali smo napredek držav članic eh, na socialnem in ekonomskem področju, govorili smo o izvajanju Eh, priporočil za posamične države. Prvič eh, smo obravnavali tudi poročila po državah eh, s posebnim povdarkom na evropskem stebru socialnih pravic. Uporabili smo podatke iz pregleda socialnih kazalnikov, da smo ugotavljali, kakšen je napredek po državah članicah. Ta stebr se umešča v splošno agendo komisije, gre za neke vrste kompas za boljše delovne in pa življenjske pogoje delavcev v Evropski uniji. Temeljimo torej na enakih priložnostih in pa na dostopu do trga dela. Eh, gre za dinamični trg dela, gre za poštene delovne pogoje, javno podporo, socialno vključevanje in zaščito. Te tri dimenzije eh, zajemajo eh, različna področja, imamo različne indikatorje, imamo 20 glavnih in potem še več uh, podpornih. Imamo 29 kazalnikov, uh, ki izhajajo iz širših statističnih verov, vključno z OECD-em, Eurostatom in pa drugimi službami. Ekipa skupnega raziskovalnega centra je podpirala vsa prizadevanja Pripravili smo tudi spletno vizualizacijsko orodje v 24 jezikih. Tukaj so predstavljene ugotovitve, vidite, kakšna je povezava na to orodje. Uporabite iskalnik, lahko vtipkate social scoreboard, pa boste našli rezultate. Imamo v pogled in sicer imamo šest vrst interaktivnih grafov. Predstavil bom tri, tako da vam ponazorim, zakaj gre. Gre za upogled, recimo najprej socialna granuliranost, potem socialna konvergenca in potem je graf o socialnih izzivih. Najprej ta granularnost, socialna granularnost. Imamo analizo po državah, gre za dezagregacijo nacionalnih poprečji po različnih skupinah prebivalstva. Poglejmo si en primer. Tukaj imamo primer stopen eh, zaposlitve. Tukaj imamo zdaj podatke po uspešnosti kakšne stopne zaposlitve od 57,8 v Grčiji leta 2017 do 81 eh, in še nekaj odstotkov na švedskem. No, če dezagregiramo te podatke, dobimo še nove informacije. Tukaj imamo eh, dezagregirane podatke po spolu. V nekaterih državah, recimo Finska, Latvija, Litva, Švedska, Eh, tam so stopnje zaposlitve moških in žensk zelo podobne v nekaterih drugih državah članicah, recimo v Malti, na Malti, na, na Češkem, v Grči, Italiji, pa je razlik več. Tako da nam to pomaga pri ugotavljanju, kje se lotiti politik za poslovanje. Potem še primer dezagregacije, to je po spolu. Lahko dobite eh, boljši vtis o tem, kje je. Eh, obstajajo še izzivi za različne starostne skupine. Recimo tukaj imamo skupino starejših delavcev, pa najmlajših zaposlenih. Eh, na nizozemskem imamo visoke stopnje zaposlitve za najmlajše, v nekaterih državah pa imamo izzive tako za starejše kot za najmlajše. Potem spet razstreljeni podatki uh, glede na dosežke, glede na izobrazbo. Vidimo, da v nekaterih državah uh, je več, večji odstotek tistih, ki imajo niže izobrazbo in niso zapos, uh, zaposleni. Ponekod pa vidimo, da je vrzel uh, glede na zaposlitev po izobrazbi najnižja. Portugalska je tak primer. Druga vrsta grafov je tista, ki nam kaže, kakšna je konvergenca. Socialni stebr je tudi kompas, ki nam kaže, kakšna je konvergenca v smeri boljših življenjskih in delovnih pogojev. Stebr naj bi pomagal Evropski uniji pri poti navzgor. Tukaj imamo časovnico, ki nam pokaže, ali se države članice Evropske unije premika v smeri boljše učinkovitosti glede uh, na glavne uh, socialne kazarnike. Tukaj imamo zdaj uh, območje v svetlo-modrem, kjer vidimo, kdaj so bile in kje so bile države članice najbolj uspešne oziroma najmanj uspešne. No, socialna konvergentnost navzgor pa recimo ne velja eh, za prihodke ali pa za um, enakopravnost oziroma za stopnje brezposelnosti. Če se vprašamo, eh, koliko od 14 glavnih kazalnikov je konvergentnih navzgor, potem vidimo, kakšno je stanje. Če si na hitro pogledamo vseh 14 kazalnikov, vidimo, da, jih, da so trije usmerjeni navzgor, torej konvergenca gre navzgor, pri ostalih pa je treba še kaj postoriti. Še zadnji tip grafov oziroma urodi, ki sem ga želel pokazati, pa se nanaša na na tako imenovane heat maps. Tukaj imamo prikaz za 14 glavnih kazalnikov. Imamo pet uh, eh, področji in uh, združili smo podatke na podlagi 11-letnega opazovanja. Vse skupaj je ponazorjeno v barvah, vidimo, katere države članice so se najbolje odrezali v obdobju 2005-2015. Belgija je popolnoma na levi, vidimo štiri vijolične kvadratke, gre za a, aktivacijske ukrepe, za neenakost a, pri. Mm, dohodku, pa se še za tri druge kategorije, torej vidimo, da so se tukaj bolje odrezali. Odvisno pa je potem tudi, katera so prioritetna področja. JRC je skušal nekako prerasporediti um, ta prioritetna področja. Želimo gotoviti, kje so izzivi največji kateri eh, kazalniki so najbolj problematični. Na desni so tiste države, ki imajo pred seboj še več izzivov. Imamo tudi podatke za Evropsko unijo kot celoto in videti je, da je največ izzivov povezanih eh, z neenakostjo dohodkov, gre za neenakost socialnih transferjev, gre za uh, ukrepe na področju revščine in pa socialne izključenosti. Potem si lahko pogledamo tudi, katere države so najbolj problematične. Romunija, Grča, Italija, Bolgarija, Španija in Latvija. Ti rezultati so skladni tudi z rezultati preiskave Eurobarometra. Pokazalo se je, katere so najbolj problematična socialna vprašanja. Gre za neenako socialno uh, varstvo in pa brezposelnost. ti izzivi so bili nekoliko drugačni leta 2010. Takrat smo bili osredotočeni predvsem na brezposelnost in pa tiste, ki zgodaj odhajajo iz eh, sistema. No, mogoče je bilo dobro eh, pogledati tudi, kakšni so bili izzivi pred krizo. Takrat smo se najbolj ukvarjali uh, z vrzeljo uh, zaposlovanja med spoloma. Uh, potem tudi s vprašanjem zgodnjega odhoda iz sistema in podobno. Potrebujemo bolj vključujočo, pošteno unijo, to je ključna prednostna naloga za komisijo. Evropski stebr socialnih pravic omogoča priložnost za bolj uravnotežen okvir in imamo. Uh, pregled socialnih kazalnikov gre za orodje, spletno orodje, ki nam pomaga bolje analizirati, gre za orodje, ki je na voljo v vseh formalnih jezikih Evropske unije. Eh, hkrati se tudi eh, avtomatično posodablja, takoj ko Eurostat posodobi svoje eh, vrednosti na spletu. Orodje je razvila ekipa JRC vključuje pregled socialnih kazalnikov in z veseljem bi prejeli kakršna, kakršne koli morbitne povratne informacije. Hvala lepa. Merci. Pour euh, le PPE, monsieur Etman. Eh, za ELS, gospod Etman. Eh, dziękuję za tą prezentację Komisji Europejskiej. Niezwykle. Hvala lepa za tole predstavitev. Evropska komisija je pripravila zanimivo predstavitev, ki pomembno prispeva k naši razpravi. Odbor za zaposlovanje in pa socialne zadeve je letos že pripravil poročilo eh, na to temo in ne gre zgolj za predstavitev mnenja. Ukvarjamo se z vidiki, ki se nanašajo na gospodarsko politiko, pa tudi na socialne vidike. Potrebna je pozornost. Pripravlja se nova kohezijska politika in upam, da bo ta nova kohezijska politika bolje povezana z evropskim semestrom. Evropsko gospodarstvo raste in vidimo eh, pozitivne vidike. Na začetku tega leta je bila stopna brezposelnosti v Evropski uniji na ravni 8,6 odstotka. To je najnižja raven od leta 2008, ampak še vedno je številka previsoka in s tem ne smemo biti zadovoljni. V poročilu želim izpostaviti, tiste poročila, na katera moramo biti še posebej pozorni, recimo brezposelnost mladih, potem eh, revni zaposlenih, eh, socialno varstvo, eh, pokojninsko varstvo in podobno. Priporočila po državah, ki jih pripravlja komisija, pomenijo dobro analizo kažejo, kje so potrebne spremembe, to je del evropskega uh, semestra, ampak države članice ta priporočila ne izvajo v zadostni meri. In to vse skupaj upočasnjuje reformo. Priporočila po posamečnih državah bi morala imeti neko omejeno število splošnih priporočil, ampak ta splošna priporočila bi bilo potem treba res tudi izvesti. Upam, da bomo lahko zagotovili vključujoč trg dela tiste skupine, ki so v slabšem položaju, ne smejo biti pozabljene. Ne smemo pozabiti tudi na tiste, ki imajo eh, netipične pogodbe o delu. Vzorci dela se hitro spreminjajo, pred nami je digitalna preobrazba in eh, delavci morajo imeti ustrezne kvalifikacije. Zato je potrebno vseživljenjsko učenje, treba se je nadalje izobraževati. Tudi mobilnost delavcev je zelo pomembna. Na koncu pa bi še izpostavil, da potrebujemo tudi boljšo združljivost poklicnega in pa družinskega življenja. Okrepiti je treba investicije uh, v oskrbo otrok. Veselim se razprave in upam, da bomo plodno sodelovali v zvezi s tem poročilom. Hvala lepa. Eh, sedaj pa poročevalci v senci za SND, gospod Lopez. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za osnutek poročila, ki nam ga je sedaj predložil. Kot poročevalec v senci svoje politične skupine eh, menim, da je to dobra podlaga za nadaljne delo v naslednjih tednih. Delo komisije eh, je tu dobro izpostavljeno, tudi priporočila za posamezne države, zahteve komisije. Menimo, da je eh, poročevalec pri svojih prioritetah na naši liniji in mislim, da bo sodelovanje zelo dobro. Naj omenim nekaj točk. Eno nevarnost vidimo in sicer pri priporočilih, ki so specifične za posamezne države. E, torej, tu ne vidimo problem pri osnutku poročila, e, temveč pri tem, kar pravi komisija. E, Spričo gospodarske situacije v Evropi ne smemo biti samo zadovoljni. Dobro, makroekonomski podatki so se izboljšali, ustvarili so nova delavna mesta, deficit so zmanjšali. Eh, imamo makroekonomsko stabilnost. Torej, tu imamo tri kazalnike, ki so se dejansko izboljšali. In eh, tu smo tudi dosegli raven kot pred eh, krizo. Hkrati pa ne smemo pozabiti, da določene stvari niso v redu pri gospodarski situaciji v Evropi. Dve nevarnosti vidim. In sicer. da dolgoročne posledice krize na socialnem področju niso dopustili, da se zacelijo rane in tudi zadolžitev v Evropi se je bistveno povišala. Eh, to je znak za to, da moramo računati s tem, da se lahko pojavi nekega dne nova kriza. Se pravi, ne moramo biti zadovoljni z doseženim. Mi moramo dejansko spoznati, da je eh, rast eh, iz zadnjih let posledica ukrepov, ki smo jih eh, sprejeli, določeni ukrepi pa še manjkajo, nismo jih sprejeli mi imamo hiperekspanzivno monetarno politiko in eh, mednarodno gledano pozitivno okolje. Imamo rast po celem svetu. Potem pa imamo tu še nizke cene nafte. Če bi eh, sedaj izpadel eden izmed nafte, eh, Eh, teh dejavnikov, eh, se lahko pač eh, spet pojavi nekega dne kriza. S tem moramo računati. In zaradi tega moramo zaradi vsega tega se pripraviti institucionalno na evropski ravni, pripraviti moramo naše družbe za to, da bomo kos tudi neki bodoči krizi. To je naš cilj. Hkrati pa je treba storiti nekaj eh, za to, da se zacelijo eh, rane iz preteklih les, da pomislimo na zaposlovanje, porazdelitev dohodka. Določeni sloji so revnejši kot prej, eh, soočamo se z brezposelnostjo mladih in mladih. En instrument eh, je komisijo močno zaposloval v zadnjih letih, to je socialni stabar in to je tudi nekaj, kar pomaga premagati posledice krize. Tega nam ni treba storiti zgolj zaradi etičnih eh, razlogov, ker pač vidimo tudi, da tako ne gre eh, več naprej, temveč tudi zato, da se pripravimo za naslednjo krizo. Potem pa še ena točka razlika, ki predstavlja nadaljne tveganje za evropsko gospodarstvo, to je politično tveganje. Mi naprimer vidimo v ZDA, eh, katere ukrepe predsednik eh, sprejema. Torej, tu imamo politično tveganje, ki je nevarno za gospodarstvo. Eh, poleg tega tudi javni organi ne odločajo o gospodarskih ciklusih. na to nimamo skoraj da nič vpliva. Eh, lahko pa odločimo, kdaj in kako bomo izkoristili ciklus. Eh, konjunkturo, konjunkturo moramo izkoristiti za določene ukrepe, da bomo pač v negativnih eh, ciklusih eh, kos eh, posledicam. Hvala lepa, gospod Rebesius za IKR. E Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa gospodu poročevalcu in komisiji za prespevke. Besede komisije kot tudi rezultati eh, iz pomladi letošnjega leta so pokazali, da proces evropskega semestra samo kaže, kako pomembne so reforme v EU. Eh, in kako potrebne so. Eh, predlog poročevalca je uravnovešen in kaže tudi, kako pomembne bodo še naprej reforme, ki spodbujajo rast, zahteva eh, večjo digitalno eh, kvalifikacijo, vzdržen pokojninski sistem. Za EKR bom jaz tudi predlagala spremembe v zvezi s produktivnostjo in rastjo. Kljub vsemu, to ste poskusili vi in tudi predstavnik komisije eh, imeti pred očmi celovito situacijo. EU si želi večjo konvergenco. Ta konvergenca pa ne deluje in zaradi tega je tako malo vijoličnih eh, kvadratkov. Velja eh, ravno nasprotno, konvergencije če dalje manj. Razložili ste, da je gospodarstvo v evroobmočju na višji ravni kot pred krizo. Francija, Italija in Španija, eh, velika gospodarstva so še vedno pod temi številkami eh, in prava konvergenca ne deluje na ta način. Priznajmo to. Evro eh, kriza, tu moram pravzaprav ugovarjati gospodu Lopesu, še vedno velja Eh, še vedno smo v krizi. In eh, če pride do nihanja pri ceni nafte, smo že v krizi, vendar to ni edini eh, povod. Povod za krizo je evro sam. Evro je napačna konstrukcija področje s tako različnimi gospodarstvi, s tako različnimi gospodarskimi strukturami, kot je to v evroobmočju, ne sme biti ujeto v isto valuto. Skupna valuta omejuje opcijo politike in centralnih bank, podaljšuje našo krizo. Ne smemo se slepiti, da bomo eh, s takim dokumentom in konvergenco rešili evroobmočjo. Kljub samo se veselimo, veselim eh, sodelovanja in predlagala bom spremembe. Hvala lepa. Hvala lepa za Alde ni nikogar, za Guje, gospa Kuneva. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jaz se želim zahvaliti vsem, ki so prispevali k razpravi o tej pomembni temi. Gre za situacijo pri zaposlovanju v evroobmočju, drage kolegice in kolegi. Eh, vesela sem, da bomo sedaj storili korak za boj proti brezposelnosti eh, v evroobmočju. To moramo eh, storiti bolj dinamično in temu se moramo resnično posvetiti, pokazati angažiranost. To je pomembna tema, pa ne zgolj zaradi eh, človeškega dostojanstva, temveč tudi zaradi evropskega gospodarstva. Vsi sprejemajo, da zaposlovanje eh, pomaga pri razvoju države in gospodarstva. Gospod gospod komisar Moskovici nam je tu v tem odboru tudi povedal, da je možna, eh, možno odstopanje od eh, zelo strogih pravil in sicer s pomočjo klauzule o prožnosti, fleksibilnosti. Mislim, da sta Italija in Španija izkoristili to klauzulo. Kaj ta predvideva? Eh, izdatke za spodbujanje zaposlovanja iz, eh, eh, ločijo iz eh, izdatkov v proračunu, če imajo pozitivne učinke na javne finance države članice. Isto pravi tudi gospa Tyson, komisarka za zaposlovanje. In tu je odgovorila na vprašanje 26 poslancev. Eh, mnogi eh, poslanci prihajajo iz tega odbora. Kaj je rekla gospa Tyson? Rekla je, če eh, Torej, možne so izjeme od pakta stabilnosti, pomembno je tudi soglasje države članice in komisije. Eh, v tem primeru je možna fleksibilnost. In če torej se sprejmejo strukturne reforme, vključno z reformo na trgu dela. Prosimo vas, da ravnate previdno. Eh, treba je natančno preučiti vzajemno učinkovanje med zaposlovanjem in gospodarsko situacijo v državah članicah. V svoji politični skupini GUE sem tudi koordinatorjem predložila nekaj predlogov in sicer, da bi Evropski parlament zahteval študijo, to ni zgolj politična tema, to je tudi predlog, socialna tema. Treba je torej narediti ustrezne predloge, to bom tudi jaz storila. Upam, da eh, bo to tudi pomagalo poročevalcu. Sedaj smo že pri matematičnih eh, učinkih in zaradi tega eh, želim omeniti Alberta Einsteina. On je rekel, svet je nevaren kraj, ne zgolj na zaradi tega, ker obstajajo ljudje, eh, delajo slabe stvari, temveč tudi zaradi tega, ker obstajajo ljudje, ki nič ne naredijo. Eh, prosim, da se ne izkažemo za nedejavne, nehati moramo eh, s to nedejavnostjo. Nikogar ni za zelene EFTT, ne za ENF. Eh, gospod eh, eh, predstavnik komisije. Ga ni. Ponovno dajem besedo gospodu Lange Dajku. Hvala lepa vsem poročevalcu, gospodu Hetmanu in tudi poročevalcem v senci, ki so komentirali. Eh, hvala za osnutek poročila. Eh, dali ste pregled eh, nad izzivi, ki se jih moramo skupaj lotiti. Treba je poskrbeti za. Eh, odpornost, poskrbeti za rast digitalne spretnosti. Upam, da bomo mi lahko tudi pomagali tako, da eh, ponudimo boljšo znanstveno podlago in kazalnike in raziskave, ki so potrebne. Eh, JRC in komisija bodo pomagali pri skupnih izzivih in pomagali bomo tudi z evropskim semestrom in vključitvijo evropskega socialnega stebra v tem svežnju. Hvala lepa. Donc, uh, Hvala lepa. Sedaj pa glede eh, eh, eh, agende 30. august spremembe. Prosim, predloge sprememb dajte samo v angleščini zaradi časovnega načrta, torej predloge spremem bomo obravnavali 24. septembra eh, v odboru Empel, bomo glasovali 8. 9. oktobra, na plenarnem zasedanju bomo to obravnavali na 2. oktobru. Sedaj bomo naredili prekinitev pol ure zaradi tega, ker ob 11. prihaja gospa Hartinger Klein. Eh, avstrijska ministrica za delo, socialne zadeve, zdravje in varstvo potrošnikov. Hvala lepa.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

Okay, friends and members. Dragi prijatelji, drage poslanke in poslanci, dobrodošli na preostali del današnjega sestanka v odboru za zaposlovanje. Sedaj bomo pozdravili avstrijsko eh, ministrico, gospod Hartinger Klein. Ona je zvezdna ministrica za delo, socialne zadeve, zdravje in varstvo potrošnikov in ima skoraj da isto agendo kot naš odbor. Eh, nekateri med nami smo jo že srečali pred nekaj meseci, sedaj pa eh, ste prevzeli svojo funkcijo in veseli smo, da ste tukaj. Prosim, beseda je eh, vaša, da predstavite, kaj želite doseči kakšne so upanja in kaj eh, so praktični načrti. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa Ulfskog, poslanke in poslanci eh, iz odbora eh, Empel, gospe in gospodje. Hvala lepa tudi tolmačem na samem začetku za tolmačenje, v veliko veselje mi je, da sem danes eh, tukaj in da lahko predstavim eh, program eh, avstrijskega predsedstva. Avstrija prevzema predsedstvo ob koncu mandata Evropskega parlamenta. Kot veste, smo pred velikimi izzivi in zavedamo se velikih pričakovanj in odgovornosti vsakodnevna politika Evropske unije je eh, pod pečatom eh, eh, Brexita in pogajanj o večletnem finančnem okviru in migraciji. Opornik demokracije je socialna varnost in zaradi tega sem vesela, da vas lahko obvestim o težiščih našega predsedstva na področju dela in socialnih zadev. Evropski parlament eh, zauzema med evropskimi institucijami poseben položaj in sicer prevzema zastopstvo državljanov Evropske unije. Tesno in konstruktivno sodelovanje z vami eh, v naslednjih šestih eh, mesecih je zame pomemben cilj. Kako pomembno je sodelovanje naših institucij, so pokazala pogajanja o posameznih dosjejih, eh, ki so v vaši pristojnosti. Naj navedem direktivo o napotitvah. Eh, dosegli smo dober rezultat, ki predvideva pravično plačevanje in tudi pravične konkurenčne pogoje v EU. Avstrija tretjič predseduje svetu pod eh, geslom Evropa, ki varje, varuje. E, to je tudi Evropa, ki koristi pravični delovni pogoj za vse, dobro delujoč notranji trg, ki spodbuja mobilnost in varstvo e, na socialnem področju, zdravje, e, varnost na delovnem mestu, odpravljanje barijer, vse to je naš cilj. Isto eh, velja za nov delovni model, eh, eh, vse večja digitalizacija, ki prinaša eh, nove izzive. Naš cilj je, da nadaljujemo z delom, z velikim angažmajem. Hvala lepa Bolgariji in zlasti tudi eh, ministru Petkovu za odlično delo. V skladu z dobro avstrijsko tradicijo bomo gradili mostove in bomo eh, pošten posrednik in naš cilj bo eh, prispevati k enotnosti Evrope. Eh, številne pravne akte želimo dobro in različno skleniti z čim večjim konsensom, želimo tudi doseči velik napredek, ki ga bomo potem predali naslednjemu predsedstvu eh, Romunije. Eh, mi se zavedamo, da naj bi eh, zaključili pogajanja o vseh dosjejih v tem mandatu in veselimo se tudi konstruktivnega sodelovanja z vami, predstavniki Evropskega parlamenta. Gospe in gospode, sedaj pa o tekočih dosjejih. Junijski eh, svet je prinesel napredek pri osrednjih dosjejih. Naše predsedstvo eh, lahko eh, začne s trialogom, takoj ko dobimo mnenje Evropskega parlamenta in sicer uh, gre za dosje o socialnem. Uh, socialni varnosti. Eh, združljivost poklica in zasebnega življenja je del eh, socialne politike in politike za poslovanja. Eh, svet se je junija izkazal za pripravljenega za kompromis in povdaril je, kako pomembna je združljivost poklica in zasebnega življenja. Avstrija bo s trialogom Eh, o direktivi o združljivosti eh, zasebnega in poklicnega življenja za starše in negovalce začela prav k malu. Eh, junijski svet se je po kratkih pogajanjih zedinil glede skupnega stališča o direktivi o transparentnih in predvidljivih delovnih pogojih. Nove oblike dela pogodbe z nič urami eh, eh, eh, seveda spodbujajo prekarno delo in to bo tudi del naših pogajanj. Evropa, ki koristi, zahteva tudi dostop do socialne zaščite. Avstrijsko predsedstvo bo angažirano delo na priporočilih sveta v zvezi z dostopom do socialne zaščite. Eh, lotili se bomo digitalizacije. Ti pravni akti so eh, bistven element eh, socialnega stebra, ki ga podpirajo svet, komisija in Evropski parlament spremembe delovnih postopkov, struktur zaposlovanja in organizacije dela eh, nosijo nova tveganja eh, za delavce. Eh, Naprimer, rak je posledica tudi delovnih pogojev preprečevanje tveganj in preprečevanje eh, izpostavljenosti je eh, cilj, eh, ki ga delimo skupaj z Evropskim parlamentom. Potem preprečevanje rakavih obolenj in direktiva v zvezi s tem drugi in tretji svežen, to je naša prioriteta. S parlamentom želimo pač delimo zaključiti doseje čim prej, zato da delavce v celotni Evropi eh, na primeren način zaščitimo. Izmenjava dobre prakse v boju proti eh, eh, snovem, ki povzročajo rak, je zelo pomembna. Skupaj z nizozemsko smo vzpostavili roadmap od Amsterdama do Dunaja to eh, pomeni, da bomo tudi organizirali konferenco na Dunaju o tej pomembni temi. Avstrijsko predsedstvo bo tudi nadaljevalo eh, eh, pogajanja o Evropskem organu za delo. Treba je ugotoviti, kje je dodana vrednost in preprečiti podvajanje dela. Naše predsedstvo Eh, se zauzema za eh, enakopravnost in vključevanje invalidov. Eh, odstranjevanje ovir je največjega pomena za invalide. Bolgarsko predsedstvo je začelo s trialogom, mi ga bomo nadaljevali in upam, da bomo zaključili pogajanja o tem dosjeju. Poleg tega bomo tudi organizirali konferenco uh, ombudsmanov iz EU za uh, invalide. Eh, s predložitvijo naslednjega večletnega finančnega okvira in eh, s povezovanjem sektorskih eh, evropskih programov s evropskim semestrom, priporočili za posamezne države in evropskim stebrom socialnih pravic je komisija začela hoditi po novi poti. V zvezi s pogajanji o večletnim finančnim okvirom je tudi ESF uh, plus svet za zaposlovanje in socialno politiko bomo pri, na primeren način vključili. Evropski sklad za prilagajanje uh, učinkom globalizacije je tudi pomemben instrument. V pogajanjih uh, v delovni skupini za socialna vprašanja uh, nameravamo začeti to obravnavati julija. Uh, Eh, eh, mi želimo, eh, da bi ta instrument ostal učinkovit in da bi bilo čim manj administracije. V okviru Evropskega semestra se bomo v svetu ukvarjali tudi s spremnimi dokumenti. Dobre evropske agencije morajo biti naš cilj. Cilj našega predsedstva je nad nadaljevati trialog eh, v zvezi z uredbo o eh, evropskih agencijah OŠA, Eurofound in CDFOP. E, upamo, da bomo ta pogajanja zaključili kar se da hitro. E, spoštovane poslanke in poslanci, sedaj pa k neformalnem področju. E, tu se bo avstrijsko predsedstvo v skladu s programom TRIA ukvarjalo na področju dela in socialne zadeve z naslednjimi vidiki. Eh, priložnosti digitalizacije, naprimer olajševanje dela, zlasti tudi za osebe eh, z eh, invalidnostjo, potem socialna zaščita, tudi pri novih oblikah dela in tretjič učinki digitalizacije na zaposlovanje in kakovost dela. Neformalno zasedanje ministrov za zaposlovanje in socialnega politiko na Dunaju se bo ukvarjalo s širjenjem atipičnih delovnih eh, mest eh, in digitalizacijo ter delom, ki temelji na platformah. Razpravljali bomo, ali je eh, socialna zaščita in delovno pravo zadostno primerno za osebe, ki delajo v tih novih oblikah dela in ogledali si bomo tudi primere dobre prakse v Evropski uniji. Poleg tega se bomo ukvarjali tudi s tem, kako roboti eh, prevzemajo Eh, in spreminjajo delo mnogih eh, zaposlenih. Poleg tega želimo razpravljati o prednostih teh novih eh, tehnologij in identificirati možna tveganja v imenu s pomočjo majhno Majhne razprave bomo kazali primere nove tehnologije. Veselilo bi me, če bi predsedstvo odbora za zaposlovanje prišlo tudi k nam eh, na Dunaj na to neformalno srečanje. 19. septembra eh, letos bomo organizirali konferenco na visoki ravni v zvezi eh, z digitalizacijo in delom 4.0, kamor bomo tudi povabili poslance Evropskega parlamenta kot tudi socialne partnerje. Eh, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, veselim se teh eh, izzivov pred nami in eh, skupnega dela v drugi polovici letošnjega leta. Za konec želim povdariti, eh, da upam, da bom imela dobro in tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom. Hvala lepa za pozornost. Veselim se vaših vprašanj. Hvala lepa, gospa ministrica Hartinga Klein. <clears throat> takoj dobijo besedo koordinatorji oziroma njihovi namestniki in začenjamo s Heincem Bekarjem, ki je avstrijski član tega odbora in član skupine ELS. <clears throat> Hvala, gospa predsedujoča. Hvala koordinatorju, da mi je prepustil besedo kot namestniku koordinatorja ob razveljujoč, razveseljujočem obisku moje ministrice. Hvala za vaš obisk v našem odboru za zaposlovanje in socialne zadeve. E, predsedovanje, ki se je začelo, spremljajo visoka pričakovanja, tudi zato, ker je to zadnje um, popolno predsedovanje pred evropskimi volitvami maja 2019. Razložili ste geslo Evropa, ki varuje in ta vidik varnosti je eh, zadeva, eh, vključuje tudi socialno varnost, ki ste jo postavili v ospredje programa predsedovanja in pri nekaterih temah ste to poja pojasnili, predvsem, ko gre za invalidne delavce in tudi za velike digitalne izzive, ki so pred nami in ki jim je avstrijsko predsedstvo namenilo prednostno prioriteto. Vidimo izzive tudi nevarnosti, vendar tudi šanse možnosti, ki so pomembne za um, varnost ljudi, za um, življenje ljudi in vidim, da je čutiti ta duh. Želim vam postaviti aktualno vprašanje. Tu v našem odboru smo se pogosto že ukvarjali s tem um, in sicer pripravljamo um, um, torej predvidljive in pregledne delovne pogoje. Um, delovni pogoji ki se spremenjajo v današnji družbi. Sprašujem vas, kako avstrijsko predsedstvo gleda na zaščito prekarno zaposlenih delavcev v okviru te direktive. Hvala. <clears throat> In sedaj dobijo besedo drugi koordinatorji in prosim, da niste daljši od dveh minut gospa Jongerius, skupina SND, hvala. Hvala za vaš obisk. Srečali sva se že na Dunaju pri pripravi na ta sestanek. Sem si ogledala program avstrijskega predsedovanja. Kaj ti hotela sem videti, kaj piše na papirju. In ko sem prebrala program, sem videla, da so mnogi socialni programi, ki so trenutno v teku, omenjeni v tem programu in upam, da vam bo uspelo, um, da uspešno zaključite te dosjeje. Moram reči, da sem bila malo presenečena, da um, nekaj ključnega manjka in sicer Evropski organ za delo. Veseli pa me, da ste to sedaj um, omenili v vašem uvodnem, uvodnem govoru, kajti res je v našem um, skupnem interesu, da vzpostavimo enake pogoje za podjetja in tudi ustrezne delovne pogoje za delavce. Um, torej, ele v programu predsedovanja nisem videla in zato sem to razumela kot eh, pomankljivo eh, zanimanje avstrijskega predsedstva za to temo, ampak danes ste povedali, da želite napredek tudi na tem področju in upam, da bomo imeli po avstrijskem predsedovanju organ za delo, ki bo tudi sposoben delovati. Moje vprašanje pa se nanaša tudi na že omenjeno direktivo in sicer pregledni in predvidljivi delovni pogoj za vse delavce. Kajte v tej direktivi je svet eh, junija eh, sprejel skupno stališče oziroma splošni pristop, ki izključuje najbolj randive delavce, skupine delavcev in sicer tiste, ki imajo pogodbe, kjer um, število ur ni um, opredeljeno. Eh, mi smo predlagali, da se prepovijo take pogodbe brez opredelitve časa eh, delovnih ur in zato vas sprašujem, kakšni so vaši nameni, kako boste usmirjali trialog. Hvala, gospa Merkintars skupine IKR. Želim pozdraviti ministrico v našem odboru. Hvala, da ste prišli na to izmenjavo mnen z nami. Če si ogledamo prioritete predsedstva, je to dolg seznam pomembnih prednostnih nalog in mnogo se zrcali tudi v delo naši skupine in sicer pregledne, predvidljivi delovni, delovno mesta, potem eh, akt o dostopnosti, organ za delo in tako naprej. In imam dve vprašanji, da bi eh, proizvedli dobro zakonodajo, ki je izvedljiva, ali je smiselno, da se ukvarjamo s toliko ambicioznimi eh, projekti, eh, ko pa se izteka mandat komisije in eh, parlamenta. So zakonodajalca tvigata, čeprav imata najboljše namene. Eh, da za vsako ceno želimo zaključiti te zakonodajne dosje pred koncem mandata. Ali mislite, da bi se morali osredotočiti na manj dosjejev, zato pa bi lahko bili bolj učinkoviti in uspešni? Drugo vprašanje pa se nanaša na Evropski stebro o socialnih pravicah. Tako To je tudi vodilo do številnih zakonodajnih eh, predlogov, naprimer eh, Evropski organ za delo ali um, predvidljivi in pregledni delovni pogoji, ker je to samo politična izjava pa se to spremenja v več kot to. Če si ogledamo pogoste sklice na pravice v zadnjih zakonodajnih eh, dosjejih, je ta eh, stebr nekako zavezujoče narave, tako se zdi. In Um, to pomeni seveda tudi določene obveznosti, ki so s tem povezane in zato vas sprašujem, kako vi gledate na to. Uh, Naslednji je na vrsti gospod Calvi Chambon skupine Alde. Hvala. Gospa predsednica, gospa ministrica, hvala za vaš obisk v našem odboru. In hvala tudi za energijo, eh, ste, s katero ste predstavili ta program. Ne bomo sedaj obravnavali posameznih točk, želim pa na kratko povedati naslednje. Vaše področje bo velikega pomena pri nadaljem razvoju evropske politike. Predvsem tudi v zvezi z mandatom, ki je bil prenesen na Evropski parlament. To je pomemben um, trenutek, tako kot je povedala gospa McIntyre, socialna agenda tu gre za pomembno vprašanje tudi z kvantitativnega vidika, kaj ti združba, parlament zahtevajo, zahtevata, da mm, je treba izvajati socialne pravice, za katere smo se dogovorili v Gütenburgu in sicer eh, s konkretnimi ukrepi, ki bodo pomagali evropskim državljanom. Socialna agenda je v zadnjih letih postala vedno bolj pomembna, prej je šlo bolj za finance in gospodarska vprašanja, danes pa ima socialni stebr je v ospredju. Razen tega imamo naslednje leto, leto volitev, zato je ta tema še kako um, občutljiva, kočljiva. Vsi si želimo konkretne rezultate, ki jih lahko potem tudi pokažemo prebivalcem na področju dela in zaposlovanja. To sta področji, ki eh, ljudi zelo zanimata. In zato si želimo vsi, da bi še v tem mandatu zaključili um, ustrezne zakonodajne projekte. Torej, pred nami so volitve, moramo se odločiti za prioritete. Jaz sem koordinator za preglednost in predvidljivost delovnih pogojev potem gre tudi za agencije, kot so Eurofund in tako naprej. Vse te teme so pomembne. Torej, mi um, smo zelo zainteresirani za ta organ za delo, potem tudi um, torej združitev zasebnega in poklicnega življenja, pregledni, predvidljivi delovni pogoji in tudi še nekateri drugi dosjeji so zelo pomembni. Hvala. Um, ali je kdo tu v imenu GUE NGL, ne. Potem gremo na dobi besedo Monika Lana za zelene. Hvala, gospa predsednica, gospa ministrica, prisrčno dobrodošli v odboru za zaposlovanje. Včeraj sem kolegico Bugner Strauss um, doživela v odboru za ženska vprašanja. To so odbori, ki so pomembni za socialno Evropo, kajti vzpostavitev socialne Evrope kriti krepitev socialne Evrope naj bi bila v skupnem interesu. Geslo predsedstva Evropa, ki ščiti. Ki varuje. Um, veseli me, da ste predložili sedaj malo bolj celovit pro, m, program, kot je to zapisano v uradnem programu predsedovanja. Tam uh, sta samo dve strani namenjeni socialnim zadevam, vi ste to zdaj predstavili bolj obsežno. V javni razpravi pa gre pri geslu Evropa, ki varuje, varuje v glavnem za migracije, za zaščito zonanjih meja in premalo se opozarja na socialno zaščito, na zaščito delavcev, pa tudi za zaščito in varovanje podnebja, kar je tudi povezano z delovnimi mesti. Ta tema v javni razpravi o programu ni tako zastepa, zastopana. Kako boste to kot ministrica za socialne zadeve spremenili, tako da bo to geslo veljalo tudi za socialno zaščito, da bo to Evropa, ki koristi, tako kot ste rekli, da bo to koristilo ženskam delavcem in tako naprej. In drugo vprašanje, kako želite izvajati to vlogo neutralnega posrednika, graditelja mostov, virodostojno, ko pa v Avstriji ste um, izvedli napad na državo blagost, blaginje in um, ste sprejeli uk, zelo stroge ukrepe, odpravili ste um, nadomestilo za, za socialno pomoč in potem eh, zvišanje delovnika na 12 ur, indeksacija otroškega dodatka. Vse to ni omejeno samo na Avstrijo, temveč je um, evropskega pomena. Uh, podkancler Štrahe uh, um, postavlja pod vprašaj tudi svoboden uh, pretok oseb um, uh, oziroma delavcev. In pri otroških dodatkih gre za socialno šibke osebe, ki jih to najbolj prizadeva, predvsem ženske, ki delajo kot negovalke v Avstriji. Torej, kako boste krepili socialno Evropo, ko pa doma sprejemate drugačne ukrepe? Vi v odboru ste sedaj nastopili zelo um, virodostojno, ampak doma se dogaja nekaj drugega. Potem ESDFD, to ste omenili, ta sklad. Um, za nas zelene je bilo vidno pomembno, da civilno prebivalstvo, da lokalne, regionalne akterje vključimo že v načrtovanje. In zato vas sprašujem, kako želite civilno družbo vključiti in seveda tudi socialne partnerje in lokalne in, lokalne in regionalne akterje v oblikovanje ESDF plusa in kakšna je časovnica za to. In zadnje vprašanje, ena največjih tim v zvezi socialno politiko v naslednjem polletju bo večletni finančni okvir. Žal, kolega minister Lögar, Le ni, ne pride v odbor za proračun, v nasprotju z drugimi odbori, kjer so avstrijski ministri gostje, ampak gospod Ljuger ni na razpolago za razpravo o večletnem finančnem okviru odboru za proračun v tem tednu. Pomembna tema je tudi kohezijski sklad in kohezijska politika v celoti. Kohezijski sklad. Um, kjer naj bi sredstva skrajšali za 45 odstotkov in to bo prizadelo predvsem najrevnejše regije Romunijo, Bolgarijo, Cipr, Grčijo, obenem pa prihaja do zvišanja sredstev za migracije in obrambo. Ali kot ministrica za socialne zadeve menite, da je pravilno, da prihaja do prerasporeditve sredstev od socialne politike k zaščiti meja in migracijam za migracije? 143 odstotkov, in, oziroma 349 odstotkov, oziroma kako se bo um, Avstrija rav, uh, eh, zauzila za krepitev socialnega stebra. EFDD-ja ni, Dominik Marta za INF e ima na vrsti. Ima kot besedo naslednji. Hvala, gospa predsednica, gospa ministrica. Prisrčno dobrodošli eh, v, uh, kot uh, sedaj, ko Avstrija spet prevzema predsedstvo in strinjamo se tudi s prednostnimi nalogami avstrijskega predsedstva, bom kratek in postavil dve. Bom postavil dve vprašanje. Od 1. julija tega leta naprej, pred desetimi leti, po referendumu, ki je bil 2014, je Švica um, predvidela nove obveznosti za švicarska podjetja in sicer, da bodo prosta delovna mesta najprej namenjena švicarjem. Ali želite v Avstriji in v državah Evropske unije uvesti podobne določbe in sicer za zaposlovanje v Evropi imajo prednost evropejci. Komisija um, naj zbere te, um, te ähm, Informacije o teh prostih delovnih mestih, ähm, ähm, torej prostih delovnih mestih, ki so jih imeli prej državljani iz tretjih držav. In drugo vprašanje, kar zadeva nadzor meja, smo razumeli, da Nemčija da, torej 10 do 15 odstotkov prisiljencev dela in samo ena tretjina od teh s polnim delovnim časom. 15 eh, milijard eh, je Nemčija porabila za sprejem teh eh, beguncev, teh migrantov. V Franciji smo imeli več groznih terorističnih napadov. Da, ali ste mnenja, da moramo okrepiti nadzor na mejah? na zunanjih mejah Evropske unije, pa tudi na meji med državami članicami, tako kot je v Avstriji. Torej, kako boste usmirjali delo predsedstva in komisije s pogledom na ti dve vprašanji, ki sem jo postavil. Hvala. Torej, veliko vprašanj je bilo postavljenih in še devet vprašanj. Eh, Eh, se jih je prijavilo za razpravo. Prosim, da uh, ste kratki v odgovorih, čeprav si seveda pričakujemo odgovore na vsa vprašanja. Gospa predsedujoča, gospa predsednica, gospe in gospodje poslanke in poslanci, potrudila se bom odgovoriti na vsa vprašanja nekateri so postavili veliko vprašanj, razumem, oziroma prosim za razumivanje, če mi to ne bo uspelo ali če pozabim na kako vprašanje, da me opozorite na to. Želim začeti pri vas, gospod Bekar, hvala lepa za prijazne uvodne besede. Najlepša hvala tudi za vaše vprašanje v zvezi z eh, zaščito prekarnih eh, delavcev, zaposlenih. Ta zaščita um, mi je zelo pri srcu, tako si lahko predstavljate. Z predlogom direktive naj bi di, od, uredili delovne pogoje za nove, um, nova delovna razmerja, kot je naprimer delo na poklic. Um, pa da dodam še naslednje, v Avstriji eh, delo na odpoklic že sedaj ni dovoljeno, vendar potrebno je zadeve izboljšati pri novih oblikah dela, je to tu in tam potrebno. Avstrijsko uh, predsedstvo se zaveda izzivov zaradi digitalizacije in septembra bomo zato organizirali veliko konferenco, ki sem jo že omenila. Konferenca eh, bo namenjena temi digitalizacija dela. Potem eh, kolegica eh, oziroma gospa Jongerius je spraševala o organu za delo. Mi smo šele na začetku postopka, kot veste, zato je veliko vprašanj še odprtih. Cilj avstrijskega predsedstva je, da bi pri pogajanjih o organu za delo naredili pomemben napredek. Treba je odgovoriti na vprašanja držav članic, da bodo odstranjeni pomisleki avstrijsko predsedstvo si želi boljše, boljšo izmenjavo informacij o čezmejnih eh, situacijah in sama se bom zauzila za to temo in zauzila tudi za napredek na tem področju. Potem gospa McIntyre, se opravičujem, da sem narobe izgovorila to ime, eh, in se opravičujem, da vseh imen znam še pravilno izgovoriti. V času mojega predsedovanja mi gre za kakovost, ne pa za kvantiteto, to vam lahko zagotovim. Seveda pa je izziv za nas, predvsem pred volitvami, da bi m, mm, skupaj z vami tudi zaključili čim več dosjejev, kar zadeva Evropski stebr socialnih pravic in izvajanje tega. Avstrijsko predsedstvo bo, pravne akte povezane v zvezi s socialnim stebrom in sicer eh, direktiva o združljivosti um, poklicnega in zasebnega dela o preglednih in eh, predvidljivih delovnih pogojih in tudi druge direktive, kot naprimer o samozaposlenih. Razen tega bo ta stebr eh, tudi neke vrste kompas v evropskem semestru. V okviru evropskega semestra bomo pri svetu Bisko decembra obravnavali eh, jesenski svežen, ki bo namenjen predvsem letnemu poročilu rasti, rasti in spremljevalnim dokumentom. In tudi druge direktive je treba prilagoditi socialnemu stebru, kar zadeva financiranje gre za pogajanja o večletnem finančnem okviru, to je v fokusu našega predsedstva. In tu je še posebej pomemben um, ESF. In zato bomo vključili seveda tudi odbor za zaposlovanje in socialne zadeve v to in pričakujemo k malu konkretne rešitve v dobro evropskim državljanom in državljankam gospod Žambo, eh, kvantiteta in kvaliteta, torej kakovost ima prednost, konkretni rezultati Um, torej za konkretne pri, rezultate si je treba prizadevati med Evrop, pred evropskimi volitvami, um, ampak kakovost je pomembna. Uh, potem kolegica poslanka Vanna, vi ste postavili celo vrsto vprašanj, poskusila bom odgovoriti na vsa. Program sveta uh, obsega vsa področja. Um, težišče je seveda tudi socialna Evropa, združljivost uh, poklicnega zasebnega življenja, digitalizacija na nacionalna vprašanja, gospa poslanka, pa vas prosim, da um, ne bom se odzivala, jaz sem neutralen posrednik, sem predsedujoča za vse države članice in tu ne bom govorila o nacionalnih temah in prosim za razumivanje za to. Kar zadeva inštitucije in eh, poslance iz 28 držav, je zame izziv, da sem neutralna kar zadeva večletni finančni okvir in ESF, Evropski socialni sklad. Plus. Eh, Svet za splošne zadeve bo to obravnaval. Um, um, ne moremo prejudicirati horizontalnih um, res, razprav, predvsem kar zadeva finančne vidike posameznih sektorjev. Če gradimo na sledanjih izkušnjah, um, bodo nekatera vprašanja predložena predsednikom vlad v presojo, naprimer časovnica, relativni pomen programov in tako naprej. To bomo upoštevali, ko bomo pripravili stališča do sektorskih dosjejev. Kolega, ki predseduje v svetu za splošne zadeve, bo pred vsakim um, svetom se srečal s predstavniki Evropskega parlamenta in predsednik Tajani bo imel tudi priložnost, da na Evropskem svetu se neposredno pogovarja z evropskimi predsedniki držav in vlad. Um, spoštovali bomo zadnje sklepe sklepa, uh, sklepe sveta in um, uh, spremljali tudi izvedljivost in na vprašanja, tudi še v zvezi z ISF, e zaradi novega oblikovanja, um, je uh, treba izvesti nova usklajevanja za socialno in zaposlovalno politiko. In se stalila se bom z vsemi, ki so za to pristojni doma in tudi v tujini izmenjale informacije. Um, julija imamo neformalni sestanek na temo digitalne spremembe in ESF. Um, in tudi na svetih v oktobru in decembru bomo poročali o napredku, sem pa za vključitev vseh deležnikov v ta proces. Potem um, poslanec Martin. Govorili ste o zaposlovanju v Evropi. Evropejci naj imajo prednost. Evropejci, torej v Evropi imamo svobodno gibanje delavcev eh, in Evropejci imajo prednost pred državljani tretjih držav. Eh, torej, to načelo pravzaprav že velja, kaj zadeva priseljevanje oseb iz tretjih držav, poleg modre karte eh, veljajo tudi nacionalne ureditve. Kar zadeva modro karto, pa je potekala razprava že v odboru Libe v ponedeljek z ministrom Kiklom. Eh, komisija ni pripravila nobenega dodatnega predloga v zvezi s tem, o katerem bi moral razpravljati svet, kar zadeva vključitev eh, beguncev v, na trg dela, potem reforma azilnega sistema. V času avstrijskega predsedovanja bomo nadaljevali razprave o tem, kar zadeva pogajanja spet opozarjam na razpravo v odboru Libe v ponedeljek. V Avstriji um, je trenutno visoko popraševanje po delavcih in zato imajo tudi begunci in tisti s subsidijarno zaščito večje možnosti, da se vključijo na trg dela. Um, treba je spodbujati te osebe, da se hitro vključijo v trg dela in se s tem razbremenijo socialni proračuni. Um, zato je bolje, če so te osebe res zaposlene, kot pa dobiva, da dobivajo pomoč iz socialnih, eh, socialnega proračuna. Hvala, gospa predsednica, ministrica Hartinga Klein in sedaj dobijo besedo naslednje poslanke in poslanci. Prva je Evelina Regna, ki je tudi avstrijska članica tega odbora. Gospa ministrica, pomembne stvari ne bi obravnavali na evropski ravni, manj pomembne pa na nacionalni ravni. Torej, to je um, geslo avstrijskega predsedovanja. Zaposlovanje, varnost delovnih mest, to so res pomembne teme za ljudi v Evropi in zato ste lahko ponosni na delo do sedanjega dosedanje uradne Avstrije pri eh, poglavju o zaposlovanju 1998, ko smo prvič predsedovali, smo bistveno prispevali k temu, da je ta tema postala evropska tema in da se jo kot takšno tudi zaznava. Sedaj pa moja vprašanja v zvezi s tem, kar ste povedali najprej, organ za delo. Žal ste bili malo nezavezujoči. Želim vas soočiti s tem, kar ste povedali v Evropskem parlamentu in sicer, da ta organ za delo nima dodane vrednosti, da pomeni samo dodatno birokracijo. Sedaj pa sem pozorno poslušala, želite nadaljevati pogajanja. To je hvale vredno, po drugi strani pa ta tema na seznamu prednostnih nalog avstrijskega predsedstva ni vključena. Kako pa se to um, pokriva? Ali se je spremenila, spremenilo stališče ali um, želite? um, posvetiti temu večjo pozornost, ker tudi pri nas je velikega socialnega dumpinga. Jutri bomo glasovali o direktivi o združevanju poklicnega in zasebnega življenja, torej ta work-life balance, za kaj gre, za porodniški dopust, za očeta, za. Eh, dopust za negovanje in tako naprej. Vse to koristi državljanom. Kakšen pa bo vas, vaš pristop do tega? Tu vidimo, da naj bi po možnosti vse opravili samo države članice same. Kako pa vidite evropsko razsežnost pri tem? To bi bila dodana vrednost, ki se jo da dobro prodajati. Eh, in tretje tema gold plating, torej prekomirno izvajanje določb na nacionalni ravni. V bistvu to sploh ni v skladu s tem, kar se dogaja v Avstriji. Rekli ste 12-urni delovnik, 60-urni eh, delovni tednik, eh, zmanjšanje socialnih pravic v Avstriji, na drugi strani pa se trudimo vzpostaviti minimalne standarde tako, da bo šel razvoj na vzgor, tako da bodo vsi imeli boljše standarde. Torej, um, Vse pride pa je tudi še cela vrsta drugih tem, ki je povezana z delovnim pravom, ker nočemo, da bi standardi se razvijali na vzdal. Eh, Hvala lepa. Gospod Pirinski je naslednji. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala, gospa ministrica. Hvala, da ste z nami in odgovarjate na vprašanja. Vrnil bi se na Evropski organ za delo. Pripričan sem, da se zavedate, da je glavni izziv v današnji Evropi ta, da imajo lahko vsi evropski državljani dostojno delo oziroma delovno mesto. In to je osnovni izziv evropske socialne pa tudi ekonomske politike. Evropski steber socialnih pravic je izpostavil dostop do trga dela, potem poštene pravične delovne pogoje in pa socialna zaščita. Torej, to so tri stvari, ki so ključne vaše predsedstvo bil neke vrste oblikovalec mostov. No, od Evropskega organa za delo se pričakuje, da bo izvajal dodatno nalogo poleg nalog, ki jih opravljajo nacionalni organi. Gre za informacije, gre za komunikacijo. Hkrati pa, gospa ministrica, se verjetno zavedate, da se soočamo z drastično eh, socialno goljufijo, z drastičnim socialnim izkoriščanjem gre za kršitve ne samo pravic, ki izhajajo iz področja dela, gre tudi za pravice, ki so temeljne človekove pravice, povezane pa so z mobilnostjo. Imamo drastične primere izkoriščanja po vsej Evropski uniji in zato se strinjam s pomisliki kolegov, da je Evropski organ za delo potreben, pomemben uložek, da se zagotovi prostovoljna in pravična mobilnost. No, bom počakal, da se posvetujete s kolegi. Hkrati pa imam še eno kratko vprašanje, ki se nanaša na indeksacijo otroških prejemkov. Avstro, avstrijska vlada še naprej ustraja, da se o tem odloči, čeprav komisija tega vprašanja ni vključila v predlog o koordinaciji socialne varnosti. Tudi svet za časa bolgarskega predsedstva tega ni vključil a, v sklepe. Rekli ste, da nacionalne lokalne politike ne bi smele vplivati na a, vaše predsedstvo. na področju eh, socialnih pravic in pa pravice poslovanja, ali lahko zagotovite, da ta vprašanja ne bodo vključena kot točke avstrijskega predsedovanja. Hvala lepa, gospod Pirinski. Eh, Hvala omejila se bom na združevanje poklicnega in zasebnega življenja in veseli me, da je ta tema del prednostnih nalog. Bolgar, v času bolgarskega predsedstva so se že začela pogajanja o tem in upam, da bo mandat za trialog um, prinesel rešitev in sicer na ta predlog eh, Evropske komisije. Um, Eh, gre torej za ta predlog komisije, ki je zelo pomemben. Komisija je v predlogu tudi opozorila na to, da to združevanje poklicnega in zasebnega življenja ne sme krepiti tradicionalnih modelov, eh, kjer so ženske kjer je ženskam prepisana vloga družinsk v družini in potem prihaja do diskriminacije pri delu, pri plačah in tudi diskriminacije pri pokojninah. Torej, to združevanje ne sme iti v to smer in zato moje vprašanje, ali ste, eh, se strinjate z eh, modelom, ki ga predlaga Marjan Tyson v imenu komisije, torej ne samo eh, združevanje poklicnega in zasebnega življenja, tudi ne diskriminacija med moškimi in ženskami, se pravi, da. Um, 97 odstotkov porodniškega dopusta vzamejo ženske, ne pa mož, moški, ali ste za to, da se to malo spremeni. Um, ali eh, ste za tak model, ki ali pa ste bolj za model najmanjšega skupnega imenovalca, se pravi, da bi uh, se nadaljevala ta diskriminacija predvsem žensk. Če bi vi in jaz morali um, um, odločati med eh, kariero in družino, danes ne bi bila, bili v teh funkcijah. In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 bo zelo hitro, kajti bolgarski kolega je že govoril o eh, tem, um, o socialni varnosti in uh, o um, izplačilu teh um, dodatkov. Torej, Avstr Avstrija, kako želi pomagati ljudem, ki delajo v Avstriji, ampak eh, kot člani družine živijo v drugi državi članici. Kako bodo te osebe imele pravice, kakšne pravice do prejemkov? Ali je to združljivo z eh, evropskim pravnim redom? In s temeljnim pravnim aktom. Želim vas vprašati, kako boste rešili ta konflikt, kaj ti vi imate mnenje kot Avstrija, kot država članica, ampak eh, verjetno ni dovoljena indeksacija teh prejemkov. Potem drugo vprašanje se nanaša na invalidne osebe. Peti, peti trialog je potekal ravno včeraj in eh, glavna tema je bil akt o dostopnosti. Eh, veseli me, da ste rekli, da je to pomembna prednostna naloga in da želite zaključiti ta dosji, vendar še vedno ostajajo nekatera pomembna odprta vprašanja. Ne bom šel v podrobnosti, temveč želim vas samo vprašati, kakšen je vaš pristop glede akta do uh, dostopnosti. Um, Eh, torej, um, več kot 40 milijonov ljudi se to tiče in čakajo na odgovor Evropske ravni, gospod Cogor. Tudi jaz bom govoril mačarsko. Gospa predsedujoča, gospa ministrica, kar zadeva družinske prejemke in eh, indeksacijo družinskih prejemkov, želim postaviti enako vprašanje kot uh, kolegi pred mano, veliko oseb uh, živi in dela v Avstriji, predvsem kot negovalka starejših oseb, uh, torej, ki so iz drugih držav, uh, ki plačujejo iste davke v Avstriji kot Avstrici in kar zadeva družinske prejemke, pa se upošteva uh, kraj bivanja teh družinskih članov oziroma otrok. Ampak kako boste rešili ta problem? Hvala, gospa Kozlovska. Naslednja. E, hvala lepa za besedo. Pozdravljam vas, gospa ministrica. Lepa hvala, da ste danes tukaj z nami. Hvala, da ste predstavili prednostne naloge avstrijskega predsedstva. Na začetku bi se navezala na vprašanje, ki se je nanašalo na indeksacijo. S kolegi smo skupaj eh, na to temo pisali tudi komisiji. Odgovor je bil kratek. Tak okrep naj bi bil nedopusten. Gre torej za zelo kontroverzno zamisel. Zanima me, kako bi Avstrija lahko razrešila ta problem. Eh, konflikt interesov. Drugo vprašanje pa se nanaša na ženske na trgu dela. Tukaj imamo nekaj vidikov, ki jih je treba obravnavati. Ženske so preslabo zastopane na trgu dela, zlasti v primerjavi z njihovimi kvalifikacijami. 11 odstotno eh, vrzeli imamo pri zaposlovanju in 17 odstotno pri eh, dohodkih, pa 40 odstotno vrzel pri pokojninah. Pokojnine so vendarle ključne pri neki poklicni karieri in uh, to je tudi velik kazalnik tega, kako velike so razlike med moškimi in ženskami na trgu dela. No, imamo par uh, morebitnih rešitev, pomembnih predlogov, s katerimi bi lahko izboljšali situacijo. Gre za svežen uh, ravnotežja med delovnim, torej poklicnim in družinskim življenjem. No, zanima nas, kako bo svet obravnaval ta predlog komisije. Veseli me, da svet ima svoje stališče, no, ampak vsebina tega stališča je za me precejšnje razočaranje. Svet uh, se je izrekel le v zvezi z otroškim uh, oziroma očetovskim dopustom. Uh, individualnih pravic za moške in ženske v zvezi s plačanim dopustom, eh, pa eh, niso bile obravnavane. To ne bi obravnavali na nacionalnem nivoju. Torej, šest držav članic je, ki sploh ne plačajo niti enega centa za starševski dopust. Zato me zanima, kakšno je stališče Avstrije v zvezi s tem v vlogi predsedujoče države sveta gre namreč za ogromna, ogromne razlike med stališči. In eh, to se odraža tudi v parlamentu, tudi mi še nismo dokončali svojega dela. Stališča pa jasno podpirajo predlog komisije. No, stališče sveta pa je nekoliko oddaljeno od tega, kar je predlagala komisija in kar predlagajo poslanci. Danes smo, bomo v odboru en pol glasovali o tem. Na koncu bomo dobili rezultate in upam, da bo poročilo podprto z veliko večino. Potem se bomo morali pa soočiti s to razliko. Pa še zadnje vprašanje, kako razmišljate o tem, da industrija 4.0, ki naj bi poganjala rast v Evropi, bolj kot v drugih sektorjih um, zanemarja vlogo žensk. Hvala lepa. Hvala lepa. Še štiri vprašanja imamo oziroma štiri kolege na seznamu, ampak trenutno dajem besedo uh, ministrici. Hvala lepa. Najprej vprašanja gospe Regnar, pa tudi gospoda Perinskega. Gre za podobno vprašanje in eh, zato bom odgovorila skupaj. Gre za eh, Evropski organ za delo. No, kje je dodana vrednost tega organa? Zlasti, ko gre eh, za čezmejne zadeve, na ta način bi lahko uh, občutno izboljšali delovanje trga dela. Mislim pa, da je vse skupaj trenutno še nejasno formulirano, ne vemo še, eh, kakšne točno bodo naloge tega organa za delo. Pomembna je izmenjava informacij in treba se izogniti eh, podvajanju dela na tem področju potrebujemo jasno eh, razmejitev med nalogami Evresa in pa eh, med nalogami Evropskega organa za dela. Torej, treba je razdelati stališče na to temo. Dobro delujoče strukture bodo prispevalo uh, k boljšemu delovanju v državah članicah na uh, Eh, socialnem področju. Organ za delo bi moral poseči samo v tiste strukture, kjer je to smiselno. Tudi pri čezmejnem nadzoru in pa pri medijaciji, kar je treba podpreti, eh, mora biti zakonodajno besedilo podrobno formulirano. Taki instrumenti so smiselni samo takrat, kadar dejansko pripeljajo tudi k boljšemu izvajanju predpisov unije s tem pa prenaša potem tudi dodano vrednost za države članice. Cilj mora biti ta, da eh, bodo rezultati pogajanja eh, pokazali, da eh, Evropski organ za delo prinaša dodano vrednost za vse čezmejne dejavnosti na področju trga dela. In tukaj bom z veseljem delovala kot neutralna posrednica. Potem je gospa Regner govorila o združljivosti zasebnega in pa uh, Eh, poklicnega življenja. Tukaj imamo eh, cilj eh, direktive, predloga direktive. Skušamo sprejeti ukrepe za boljšo združljivost poklicnega in družinskega življenja. Gre za to, da zagotovimo enako obravnavanje spolov, enako obravnavanje na trgu dela, na um, delu samem in tako naprej. Potrebujemo uh, fleksibilne trge dela, uh, potrebujemo nove uh, minimalne, uh, minimalna pravila za staržerski dopust in tako naprej. No, zdaj se prvič pogovarjamo na ravni Evropske unije za desetdnevni uh, očetovski dopust in pa na enomesečni, eh, uh, pogovarjam se o enomesečnem eh, starševskem dopustu dopustu. Potem pa imamo še neprenosljivi e, del dopusta, ki naj bi se povečal za nekaj na dva meseca. E, in to bi veljalo za otroke do osmega leta starosti. Predvidevamo torej prožne delovne ureditve. Hkrati pa e, splošne smernice upoštevajo tudi to, da obstajajo države članice z različnimi modeli, ki se ukvarjajo z združljivostjo poklicnega in družinskega življenja. No, e, ti modeli so se razvijali več let in so predgrojeni tudi e, socialnim potrebam. Od začetka e, se v svetu tudi ukvarjajo z višino plačila in dejstvo je, da to področje eh, v Evropi ni usklajeno tako, da eh, se eh, znesek nadomestila za skrb za otroka po dravah članicah zelo razlikuje. Potrebujemo torej prožen model, ki bo upošteval tudi nacionalne danosti in uh, uh, višino nadomestila je treba prepustiti državam članicam tako, da se bo upoštevala, upoštevala tudi realnost. No, upam, da bomo skupaj z vami v parlamentu uh, v okviru dobrega, uspešnega trialoga dosegli dobre rezultate. Potem še eno vprašanje, gospe Regner, glede pretiranega urajanja tudi na ravni Evropske unije imamo uh, skupino, ki se ukvarja subsidijarnostjo. Včeraj je predložila poročilo. rečeno je, da imamo eh, dovolj klauzul, ki eh, preprečuje, da bi prišlo do presežnega urejanja. Gospod Pirinski eh, se je dotaknil vprašanja zlorab pri napotitvah. No, tudi tukaj imamo že precej pravil, določb na ravni Evropske unije glede napotitev, da bi se izognili socialnemu dumpingu. z izvedbeno uh, uredbo uh, smo dobili tudi dobro sredstvo, da lahko ukrepljeno uh, delujemo zoper socialnega dumpinga. Olešuje se tudi uh, dostop do informacij, olešuje se medijacija med državami članicami, tudi skupne kontrole med državami članicami so že možne v skladu z Eh, pravnimi instrumenti, ki jih imamo. Eh, Evropski organ za delo naj bi eh, koristno uporabljal te instrumente. Predlog uredbe je trenutno še precej nejasno formuliran, to sem že povedala, in avstrijsko predsedstvo si bo prizadevalo, da bi naloge organa za delo jasneje definirali. Potem smo imeli še eno vprašanje gospoda Pirinskega v zvezi z 883 in v zvezi z indeksacijo najprej. Eh, potrebujemo stališče Evropskega parlamenta, torej vaše stališče. V svetu bo treba eh, doseči kompromis v zvezi z določenimi točkami. Nekatere države članice niso bile eh, zadovoljne z doseženimi rezultati in niso mogle podpreti besedila, zlasti gre za spremembe v zvezi z indeksacijo družinskih prejemkov. No, počakali bomo, kakšno bo stališče Evropskega parlamenta, vsebinska razprava pa se lahko začne šele potem. Pri svežnju gre za različne, različne področja in zato si bomo tudi pri trialogu razdelili naloge, tako da bomo potem obdelali eno področje za drugim. No, tudi tukaj vam lahko zagotovim, da bom delovala kot neutralna posrednica. Eh, v povezavi s stališčem sveta. Počakali bomo, oziroma uh, zastopali bomo stališča eh, sveta iz junija, ne bom pa zastopala uh, nacionalnih avstrijskih stališč. Glede uh, vprašanja gospe Arene, avstrijsko predsedstvo si bo prizadevalo razdelati kompromis, uh, uravnotežen kompromis z Evropskim parlamentom. Želimo doseči, da ne bo prišlo do diskriminacije, to je uh, ena glavnih smernic našega celja. Gre za deset uh, dnevni očetovski dopust in pa 1,5 meseca trajajoči uh, dopust za oskrbo. Uh, seveda pa je treba upoštevati uh, družbene prilagoditve v posamičnih državah, ki so nastale skozi leta. Potem, gospod Koza, gre za uh, kompleksen uh, dosje in uh, Pogajanja v okviru trialoga so za časa bulgarskega predsedstva napredovali, ampak določena vprašanja še niso razčiščena. Zlasti je problematično področje uporabe direktive. Jasno je, kako pomemben je ta dosje tako za invalide, kot tudi za gospodarstvo. Ta dosje obravnavamo prednostno in upam, da bodo posvetovanja eh, lahko končana med našim predsedovanjem, ker je dosje zelo kompleksen in ker tudi parlament in svet še vedno ostajata precej vsak sebi. Potrebujemo dovolj časa za priprave in zato se bodo posvetovanja začela šele jeseni. Potem še eno vprašanje postavljeno strani večjih uh, poslancev gospoda Kose, gospoda Sogorja in gospe Kozlovske. To se je nanašalo na uh, socialne prejemke. Torej tukaj uh, se ne bom dotikala nacionalnega stališča in pa indeksacije. Gospa Pognar Štravš je že včeraj v FEM, uh, eh, v odboru FEM uh, že govorila o tem. No, podarila bi, da je Avstrija zelo pozorno preučila, kakšno je stanje znotraj Evropske unije na to temo in kako je z indeksacijo. Evropsko sodišče je pri teh družinskih prijemkih uh, reklo, da je uh, treba poštivati tudi nacionalne okoliščine in tudi uh, komisija se strinja s tem. Potem še eno vprašanje gospe Kozlovske v zvezi z razlikami med plačami, med ženskami in moškimi. Imamo tako imenovano vrzel med plačami uh, moških in žensk, torej gender pay gap, skušali bomo uh, ukrepati in uh, ustrezno potem poseči tudi na področju pokojnin. Potem industrializacija 4.0 in industrija 4.0. No, tukaj bi opozorila tudi na konferenco septembra, kjer bodo obravnavale te tematike. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Madam Weber, it's your time to put a question. Thank you very much, Chair, and thank you, Minister, for your presence here. Gospa Weber, hvala lepa, gospa ministrica, da ste danes tukaj. Ja, odgovorili ste že na mnogo vprašanj. Uh, I think you should... Treba bo zamenjati mikrofon. Tako zdaj pa deluje. Naslednji teden imam privilegij, da se vdeležim tistega sestanka, ki ga organizirate na Dunaju. Ukvarjali se boste uh, s tematiko, ki je zelo pomembna. Gre za digitalizacijo in robotizacijo. To je prihodnost trga zaposlovanja. In v tem okviru bi želela danes postaviti vprašanje. Ali menite, da obstaja potreba po spremembi paradigme, ko govorimo o migracijah in pa digitalizaciji gospodarstva in trga dela. Naj razložim. Desetletja so nam govorili, da se populacija v Evropski uniji stara in da zato potrebujemo več delovne sile zunaj Evropske unije. To je bilo popolnoma res, ampak zdaj prihaja digitalizacija, prihaja robot, robotizacija, umetna inteligenca in eh, stvari se lahko prihodnje spremenijo. Kako bomo uskladili lastne zamisli s to novo realnostjo? Hvala lepa. Äh, sehr geehrte Frau Abgeordnete, dazu liegt kein Dossier vor nimamo nobenega dosje na to temo, zato vas prosim za razumevanje, da bi se o tem lahko recimo pogovarjali bilateralno. Trenutno ne morem eh, izraziti stališča v zvezi s to temo. Madam Kuneva. Gospa Kuneva. Eh, hvala lepa za besedo. Dobrodošli v našem odboru, gospa ministrica. Lepa hvala. Želimo vam čim bolj uspešno predsedovanje Avstrije v našem sektorju. Bojim pa se, da eh, je to nekako v nasprotju s tem, kar se dogaja v vaši državi. Načrtujete namreč zakon. s katerim se bo delovni čas povečal za 12 ur. Veste, da Evropska eh, direktiva kaj takega prepoveduje? Ali ste se uh, z Evropsko komisijo posvetovali, da lahko uh, sprejmete tak zakon o podaljšanju delovnega časa? Evropska komisija je že odgovorila na vaše eh, pisno popraševanje in rečeno je bilo, da so take spremembe na trgu dela v nasprotju z evropskimi smernicami in pa direktiva. Obstaja tudi uh, študija v zvezi z organizacijo delovnega časa. Dejstvo je, da je treba spoštovati uh, evropsko zakonodajo. Ali ste si pogledali to vrstno študijo v zvezi z vplivom na zdravje zaposlenih? Ali lahko podrobne odgovorite na to vprašanje? Uh, Eh, Predvsej smo bili razburjeni, ko smo prejeli to novico. Gospod Šuster. Hvala lepa, gospa ministrica. Rekli ste, da eh, želite govoriti tudi o digitalizaciji, da organizirate konferenco na to temo. To pozdravljam. Komisija je imela doslej nekoliko oh, oddaljen odnos do tega, ampak eh, vsekakor eh, se je treba prilagoditi novi situaciji. Komisija pa še vedno čaka, zato imamo vprašanje za predsedstvo sveta. Kakšne konkretne pobude načrtujete, da se to spremeni? Jasno mi je, da lahko samo komisija pri, predlaga zakonodajno pobudo, no, ampak seveda potrebujemo tudi politične eh, pobude, da se komisija spodbudi, da a, eh, postane bolj aktivna na določenih področjih. Kaj konkretno torej nameravate storiti? Hvala lepa. Najprej gospa Kuneva. No, gre za nacionalno vprašanje, ampak naj vas pomirim. Jasno je, da evropska direktiva ne predvideva eh, nekega um, preseganja časa dela, Zeitraum äh, festsetzen können und nach dem Arbeitszeit. Mi spoštujemo uh, tudi možnosti, da se lahko v enem äh, tednu dela tudi do 60 ur, uh, tako da potem pa se vrnemo spet na 48 ur dela. Torej lahko uh, obstaja taka ureditev 48 ur. In to ni v nasprotju z direktivo. Glede teme direktorizacije, gospod Šuster, pa naslednje. Uh, no tako kot ste vi rekli, obstaja eh, pravica do predlaganja Evropske komisije. Eh, tu imamo priporočila socialna zaščita za vse, to je možno. Eh, torej, seveda pa komisija lahko predlaga še v naših razpravah nekaj in lahko zahtevamo tudi nove študije. Eh, gospa predsednica, gospa ministrica, ravno kar eh, smo še enkrat eh, slišali, ehm, komisija in Evropa slišijo poziv k fleksibilizaciji. Danes bomo glaso, popovdan glasovali o združljivosti družine in poklica. V zvezi s tem ste tudi zauzeli stališče kot predsedujoča v svetu. Navedli ste tudi ustrezne direktive. Jaz se sprašujem, ali ni vprašanje dela tudi družbeno eh, vprašanje in zrožljivost eh, poklica in družine eh, je seveda pomembno. Nekdo, ki mora v bodoče delati 12 ur, bo imel še manj časa za družino. In glede digitalizacije, seveda imamo visoke kvalificirane ljudi, ki delajo na področju digitalnega vprašanja področja in eh, njim tudi eh, ne boste eh, pomagali, da morajo delati več eh, kot 8 ur. Prav gotovo eh, jih boste eh, prestrašili, če nimajo nobene zakonske eh, zaščite. Mislim, da je gospod Becker hotel še zastaviti zadnje vprašanje. Ja, hvala lepa, eh, gospa predsedujoča, gospa ministrica glede uh, uh, drugišinskih doklad želim povedati naslednje. Eh, čeprav to morda ni vaša pristojnost, vendar želim pravzaprav uh, popraviti določene načne informacije, tako kot ste vi to storili pri fleksibilizaciji delovnega časa, kjer ste omenili prostovoljnost. Torej, družinski ki, eh, eh, dodatki niso del socialnih prispevkov, ki jih plačujejo delavci. Ne. To so zneski, ki se zbirajo v skladu, ki jih plačujejo eh, delo dajavci. To je, Eh, dodatek za življenjske stroške in potem je tudi logično, eh, da se življenjski stroški in pomoč računajo glede na eh, življenjske stroške. Tam, kjer so nižji življenjski stroški, se pač plačuje manj kot tam, kjer so višji življenjski stroški. To je pravzaprav indeksacija, tako kot je to tudi Eh, Velika Britanija eh, predlagala in bi to brez Brexita uvedla za celotno Evropo. No, moje dodatno vprašanje se nanaša eh, na ta organ za delo. Temu nočem reči organ, upam, da bo to agencija, kaj ti v tem primeru bo delala bolj učinkovito. Kot predsedujoča svetu, kako gledate vi na kontrole v državah članicah, ki jih opravlja EU? Te uh, kontrole so potrebne. Kaj menite o tej uh, kontrolni funkciji? Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gospodu Tetjenu, eh, mislim, da sem o fleksibilizaciji delovnega časa vse rekla, prosim, ne skrbite, to je v skladu z evropsko zakonodajo. Gospod Becker, imela sem več pogovorov z komisarko Tyson, tudi kar zadeva ime eh, tega organa. Eh, mislim, da je treba še razčistiti eh, določene stvari glede nalog, obsega dela in tu so potrebni še detalji. Hvala. S tem smo torej. Eh, zastavili vprašanja, dobili veliko odgovorov. Naj vas pripravim. Mi bomo čim bolj aktivni eh, v teh eh, šestih mesecih. Zastavljali bomo vprašanja, tudi sami bomo dajali odgovore. V tej razpravi bomo Eh, je prišlo do izraza, da imate dolgo agendo. Upam, eh, da boste zainteresirani za stike z nami in da boste prišli v naš odbor, odvisno od vprašanj eh, in časovnice, od agende. No, veseli smo, da ste bili tukaj. Zahvaljujemo se vam za to in zahvaljujem se tudi tolmačem za to, da so bili tukaj in da so nam pomagali pri komunikaciji, čeprav vemo, da imate. Eh, težave in pravzaprav stavkate. Hvala lepa, gospa ministrica. Eh, hvala lepa tudi vsem poslancem in poslankam. Vidimo se ob 14.30 eh, na glasovanju. Ne pozabite svojih kartic za glasovanje.